Proszę Państwa, rozpoczynamy. Gospodzie, gospodzie, zaczynamy današnji sestanek. Tako kot sem včeraj dejal, je prva točka glasovanje o novih živilih. Pripravljaka mnenja je poslanka Dačana Oktavija Sarbu. Envi je pristojni odbor 24 novembra bodo glasovali o tem, zato moramo danes sprejeti naše mnenje. 10. oktober je bil rok za vložitev predlogov sprememb. 77 predlogov sprememb je bilo vloženih. Ima kdo kakšno pripombo? Ne vem, ali morda pripravka mnenja želi kaj povedati. Ne, torej bomo kar glasovali. Tako, glasujemo. Kompromisni predlog A. Prvi del, Bomo kar dvigovali roke. Kdo je za? Hvala proti. Sprejeto. Drugi del. Za. Proti. Večina za. Sprejeto. Zdaj pa prerok sem 102. Za. 102 za. Hvala proti proti, zavrnjeno. Zdaj pa 106. Gospod Bove. Za, proti, zavrnjeno. Prehajamo na predlog spremembe 108. Za, proti, zavrnjeno. proti, zavrnjeno. Kompromisni predlog B. Glasujemo o prvem delu za. Hvala, proti, sprejeto. Drugi del. Kdo je za drugi del? Hvala. Proti? Zavrnjeno. Tretji del? Za? Proti? Zavrnjeno. Prehajamo na predlog spremembe 138. Za? Hvala. Proti? Zavrnjeno. Kompromisni predlog C. Za. Gospod Tarabela? Želi spregovoriti, prosim. Hvala lepa. Želel sem povedati sledeče. Imamo samo del kompromisa, ki smo ga sprejeli, ostanek pa ne. To pomeni, da bi morali morda glasovati še v drugih predlogih sprejem, da niso brezpredmetni, ker nismo celotnega kompromisa sprejeli. Če je kompromis B sprejet, potem odpadejo predlogi sprejem 109, 110, 111, 113. in še dva druga. To je bil ta prvi del. Prvi del je ostal sprejet, zato so ti prelogi spremenj podpadli.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 potem 109, 110, 111, 113, 78 in 135 odpadejo. In smo potem pri 138. Prav?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 Sedaj prehajamo na predlog sembe 124. Kdo je za 124? Kdo je za? Hvala lepa. Proti? Bomo elektronsko preverili. Torej, gre za predlog sembe 124. Glasujemo.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 socialistine ne je les preveč. Prosim, da se uskladite. Spet glasujemo. Naj spomnim, en glas preveč v ELS in tudi pri socialistih. Glasujemo. Odpiram glasovanje. Máme, e... Konec glasovanja. 40 za. Predsednik, ni potrebno še enkrat glasovati, lahko samo odstranijo svoje kartice. In potem boste videli, da je štiri glasov pravo. Ni potrebno ponovno glasovati, če imamo kakšen glas VLS ja, ali socialistov preveč. Tak, no, Ok, procedura je procedura. Tak je vaš je... Postopek je postopek. Torej, sprejeto. Konec glasovanja, se upravičujem, pravi predsednik. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sto petindvajset in sto šestindvajset. Kdo je za? Hvala lepa. Proti?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 this, this one, it's adapted. This one rejected. And, and then, then uh, this one was uh, adapted. Uh, not adopted. Oh, yes, that is adopted. Okay, okay. Okay. Okay. okay. okay. Przepraszam, błąd był. Wyczułem prawie przedsiednik. Przechajamo na Pererskim 127. Bardzo proszę, pani poseł. Excusez-moi, président, mais euh, je crois que... Zapravičujem, predsednik, ampak 126, 27 in 28 so brezpredmetni, po mojem mnenju, glede na predhodno glasovanje. Popravka 124 upadla. Ampak 124 je bil zavrnjen. In zato ne moremo kar skočiti na predhodno 129, ne da bi glasovali od 125 do 128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 127 je brezpredmeten, če sprememo kopisni predlog C. Tako da res prehajamo na 129, bo V. Za. Hvala, proti. Hvala. Predlog sem je 129 zavrnen. 120 za, proti, predlog spremembe 120 je zavrnjen. 133 za. Proti. Sprejeto. Sedaj pa prvi svežen. Kdo je za? Proti. Svežen zavrnjen. predlog smembe 136. Za, proti, sprejeto. 139 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 140 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 141 za, proti, vzdržani, sprejeto. 142 za, proti, vzdržani, predlog sem bezavrnjen. 144. Ne, se pa pravi predsednik 145 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Torej, glasovali bomo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 zavrnjeno. Predlog spremembe 146, gospod pove, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prehajamo na drugi svežen, za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa prehajamo na 150. Za, proti, predlog sprejem bez zavrnjen. 152 za, proti, predlog spremembe zavrnjen. 13 za, proti, sprejeto. 153, gospod Bove, kdo je za, proti, zavrnjeno. Sedaj pa prehajamo na 155 predlog spremembe 155. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 157. Gospa moji. Za? Proti? Zavrnjeno. Sedaj pa tretji svežen. Želite preveriti 157? Ne slišim? Ne, torej tretji svežen. Da, torej želite preveriti. Glasujemo, preverjamo predlog smembe 157, gospa moj. Glasujemo. 157. Glasovanje. Konec glasovanja. En socialist preveč. Torej, sedaj pa rezultati glasovanja. 29 proti, zavrnjeno. Tretji svežen. Kdo je za? Proti. Zavrnjeno. predlog spremembe 14. Poročevalke, kdo je za, proti, predlog spremembe sprejet. 162, gospod Arabela, za. 162, za. Hvala, proti. Zavrnjeno. Preverjamo. Mislim, da je zavrnjeno, ampak preverjamo. 162. Glasujemo. 162. Odpiram glasovanje. Zamekam glasovanje na. Konec glasovanja. 162. Zavrnjeno. Tako kot sem dejal. Prehajamo na glasovanje o četrtem svežnju. Kdo je za? Proti. Sprejeto. 165. Za. Gospa moj. Za. Proti. Zavrnjeno. 16. Poročevalka. Za. Proti. Sprejeto. 167. Gospe moj. Za. Proti. Zavrnjeno. Prehajamo na predlog spremembe. Sto sedemdeset. Yes. So,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 zavrnjeno. 17. Poročevalke za, proti, sprejeto. 171. Gospoda Boveja za, proti, zavrnjeno. 172, gospod Moj, kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Predlog sem imel 173, za, proti. Sprejeto. 174 za. Proti. Zavrnjeno. 175 za. Proti. Zavrnjeno. 177 za. Hvala. Proti. Hvala. Zavrnjeno. 178. Kdo je za? Kdo je proti? Zavrnjeno. Sto devetinsedemdeset. Za. Proti? Zavrnjeno. 181 gospoda Boveja za. Proti? Zavrnjeno. Prehajamo na 186, 187, 188, ki so enaki. Kaj smo v svežnju, kdo je za te tri predloge sprememb? Hvala. Kdo je proti? Hvala. Zavrnjeno. Želite preveriti? Prav. Preverjamo 186 do 188. V svežnju glasujemo elektronsko. Glasovanje je odprte, zamekam glasovanje. Konec glasovanja. ali pa zavrnjeno. Prehajamo na predloga smem 189 in 190. Za, proti, sprejeto. Prehajamo na peti svežen. Za, proti, sprejeto. proti. Elektronsko bomo glasovali, glasujemo, peti svežen. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z enim glasom večine. 193. Gospoda Bude, kdo je za? Hvala, proti. Sprejeto. 194. Bove, za. Proti. Zavrnjeno. 195. Za. Proti.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 gospod Bove. Proti? Zavrnjeno. Sedaj pa je na vrsti predlog spremembe 198. 198 za, proti, zavrnjeno. 191 za. 199, moj, se upravičujem, pravi predsednik. Proti, zavrnjeno. 203. Za, proti, Se upravičujem, pravi predsednik, glasovati moramo tudi v predlogu svembe 201, ker prvi sveže ni bil sprejet. Torej, 201, glasujemo, kdo je za? Hvala, proti, sprejeto. 203, to smo zavrnili. No, bomo še enkrat 203. Da bo vse lepo in prav 203. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 206. Za. To je predlog spremembe gospoda Boveja. Proti? Sprejeto. Hvala lepa. 205. 205 za. A ne, se pravi, čuje predsednik, prehajamo na 208. 205 in 207 sta brezpredmetna, torej 208 za. Proti. Sprejeto. 209 za. Proti. Zavrnjeno. 210 za. Proti. Zavrnjeno. Prehajamo na 211. Za. Proti. Sprejeto. Kompromisni predlog D. 212 za, proti, da se vzdrži sprejeto. 212, prej sem imel gospoda Boveja, kdo je za, proti, zavrnjeno. 216 za, proti, zavrnjeno. 217 za, proti, zavrnjeno. 280 za, proti, zavrnjeno. Šesti svežen kdo je za šesti svežen, proti, zavrnjeno, šesti svežen je zavrnjen. Šesti svežen. Prav, bomo preverili. Šesti svežen, glasujemo elektronsko. Odpiram glasovanje v blokim šestim. Glasujemo, glede šestega svežnja. Konec glasovanja. Sprejeto. Štirimi glasovi. Sedaj prehajamo na predlog spremembe 227 in 228. 227 in 228, zato ker je svežen bil sprejet. 227, 228 za. Proti. Zavrnjeno. si bom pa dovolil preveriti 227 in 228. Glasujemo elektronsko. Glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Da, z veliko večino. 229. Ne. Potem ne glasujemo 230. Glasujemo 230. Kdo je za predlog SMB 230? Proti? Zavrnjeno. 231 za. Proti? Sprejeto. 232 za. Proti? Zavrnjeno. 233. Za. Proti. Zavrnjeno. Dvesto štiriintrideset je brezpredmeten, tako da prehajamo na predlog spremembe dvajset. Ne, vseeno bomo glasovali o 234. Kdo je za? To je predlog spremembe gospod Paulsen in ostalih. Za, proti, sprejeto. 20 za, proti, sprejeto. 235 gospoda Boveja, Ne, brezpredmeten, ker je bil 234 sprejet. 236. 236 za, proti, zavrnjeno. 237 za, proti, zavrnjeno. 238 za, hvala, proti, zavrnjeno prehajamo na predloga sprememb 22 in 241. To sta enaka predloga. Kdo je za? Hvala. Torej, kdo je za 22 in 241 za? Proti? Sprejeto.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 elektronsko glasujemo o 247. Glasovanje odprte, zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 248 za. Proti. Zavrnjeno. 250 za, proti, zavrnjeno, 251 za, proti, sprejeto, 252 za, proti, zavrnjeno, 253 za, proti, proti, zavrnjeno, 254, za, proti, zavrnjeno, 255, za, proti, zavrnjeno, 256, za, proti. Bomo preverili. Elektronsko glasovanje 256. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Bilo pa je tesno. Tako da je dobro, da smo preverili. 257 za, proti, zavrnjeno, 24 za, proti, sprejeto, 258 za, proti, zavrnjeno, preverimo. 258 elektronsko glasovanje glasujemo. Prilošim.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 sedmi svežen. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Dvesto šestdeset. Kožmil Koševska, Vojčehovski. Za. Dvesto šestdeset. Proti? Proti? Po moje sprejeto, ampak bomo preverili. Glasujemo elektronsko. Na popravku 260. Za predlog so imbe 260. Kužmil Goševska Vojčahovski. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Gospod Tarabela, prosim. Tarabella. José Bové, timid, je, intervenir... José Bové je nekoliko sramežljiv, pa bom govoril na mesto njega. Predlog spremembe 261 je o tem ne bi smeli glasovati, ker ga pokriva svežen 7. Svežen 7 smo zavrnili. Ker smo ga zavrnili, ne pokriva ničesar, kar pomeni, da moramo od 261 gospoda Bovaja glasovati. Vse takšno moje mnenje. Hvala. Šesti svežen, sedmi svežen, se popravi predsednik, je bil zavrnjen. Naši strokovnjaki so to analizirali in ugotovili so, da je predlog SMV 261 že zajet v tem in smo zapisali, da ne bomo glasovali o tem. Tak, v instrukciji, prosim, eh, mi je... Torej, v navodilih sem imel zapisano, da o tem ne glasujemo, ker je to zajeto sedmim svežnjem. Ker je bilo to zavrnjeno, to pomeni, da je tudi ta predlog spremembe bil zavrnjen. Prehajamo na glasovanje o predlogu spremembe. Dvesto dva in šestdeset. 262 za, proti, zavrnjeno. 263 za, proti, zavrnjeno. 265 za, proti, zavrnjeno. 265 za, Proti. Zavrnjeno. Preverjamo. Prav. Elektronsko glasovanje. 265 glasujemo. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tako kot smo ugotovili že prej. 267 za.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 dvema glasovoma. Potrebno je bilo preveriti. 268 za proti. Sprejeto. 269 za. Sprejeto. 270 gospoda Boveja za. Proti. Zavrnjeno. sedaj prehajamo na predlog spremembe 274 in 200, ne, 274. Da, tako je, pravi predsednik. Kožme Koševska Vrčahovski za. Proti. Po moje sprejeto, ampak bomo preverili. Elektronsko glasovanje 274 glasujemo. 274, elektronsko glasovanje glasujemo. 274. Glasujemo. Prosim, če začnemo z glasovanjem o 274. Ok. Zanekam, zanek... Konec glasovanja. Sprejeto. 275 za sprejeto. 276 gospoda Bovaja za. Za. Proti. Zavrnjeno. Ni tolmačenja v francoščino. Gospod predsednik, nimamo prevoda v francoščino. Pri več točkah prevoda enostavno ni bilo. Verjetno so tehnične težave. Imamo tolmačenje na jezik francoski? Že imamo tolmačenje v francoščino? Da. Torej. 266. 266 ponavljamo. Gospod Bovek, kdo je za? Proti? zavrnjeno. 267 za, proti, zavrnjeno. 26, poročevalka za, proti, sprejeto. 279, gospoda Bovaja za, proti, sprejeto zavrnjeno. 280, tudi gospod Bove za, proti, zavrnjeno. Preverjamo, 280, glasujemo, 280. Konec glasovanja. Sprejeto čestitke. 281. 2. Proti. Zavrnjeno. Dvesto dvainosemdeset. Gospod Daboveja, kdo je za ta predlog spremembe? proti, zavrnjeno. 284, 283, se pravi, čujem. Za. 283. Proti. Sprejeto. Ampak bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo 283.

287 in 290 skupaj v svežnju za proti sprejeto. 289. Preverimo svežen 287 in 290 prav. Glasujemo elektronsko. Preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto, tako kot smo dejali. 289 za, proti, zavrnjeno. 291 gospe moj, za, proti, zavrnjeno. Sedaj pa prehajamo na predlog spremembe 298. 298. Ne, se pričujem 301. Prehajamo na 301. 301 za, proti, preverjamo, 301, glasujemo elektronsko, 301. Konec glasovanja. Sprejeto. 302 gospe moj, za, proti, zavrneno. Predlog spremembe poročevalke 28, za, proti, sprejeto. 303, gospoda Bovaja, za, proti, zavrneno. 29, poročevalka 28 za, proti, sprejeto. Tristo štiri, gospod Kaputo, za, ne, ta je brezpredmeten. Gremo na tristo šest, predlog sem imel tristo šest. Tristo šest, za. Proti? Zavrnjeno. Tako sedaj pa vodne izjave. 31 za, proti, zavrnjeno. 32 za, proti, zavrnjeno. 33 za, proti, zavrnjeno. Zavrnjeno. Prehajamo na predlog SMB2, poročevalke za, dve za, proti, preverjamo elektronsko predlog SMB2, glasujemo. Konec glasovanja. Ja, niste dvignili rok. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Konec glasovanja. No, zelo dobro. Odličen rezultat. 41 prosim vas, ne dvigujete rok in zato nastane kaj takega. 41 za, proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 49 za proti, zavrnjeno. Petdeset za, proti, zavrnjeno. Enainpetdeset za, proti, sprejeto. Triinpetdeset za. Za. Proti. Zavrnjeno. 55. Za. Proti. Sprejeto. 57. Za. Proti. Zavrnjeno predlog sem bil 58 za, proti, zavrnjeno, 60, eh, preverjamo, glasujemo, predlog sem bil 59. 58, gospod moj, se popravlja predsednik. 58 predlog sprememb 58, elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 59, gospod Tarabela za, proti, preverjamo, 59. Glasujemo elektronsko. devetinpetdeset glasujemo, konec glasovanja, sprejeto, šestdeset, za, sprejeto, enainšestdeset, 61 za, proti, sprejeto. Sedaj pa prehajamo na predlog spremembe. 67 za, proti, zavrnjeno. 70 za, proti, zavrnjeno zavrnjeno. 71 za, proti, zavrnjeno. 3 poročevalke za, proti, sprejeto. 72 za, proti, sprejeto. 73 za, proti, sprejeto proti sprejeto. 74 za proti sprejeto. Predlog svojim besedem je 70 za proti zavrnjeno. 80 za 80 za proti sprejeto. 81 za, proti, sprejeto. 83, za, proti, zavrnjeno. 84 za, proti, zavrnjeno. 85 za, proti, zavrnjeno zavrnjeno. 86 za, proti, zavrnjeno. 87, 88 za, proti, zavrnjeno. 89 za, proti, zavrnjeno. 90 za, proti, zavrnjeno. Aha, je bil kasneje umaknjen. Tako da v 90 ne glasujemo. Prehajamo na 91, gospe moji, za, proti, zavrnjeno. 92, za, proti, zavrnjeno. 93, za, proti, zavrnjeno. 94, za, proti, zavrnjeno. 94, za, proti, zavrnjeno. 95 za, proti, zavrnjeno. Katero želite preveriti? Preverjamo 94. Glasujemo elektronsko. 94. Konec glasovanja. zavrnjeno. Tako kot smo rekli. Petindevetdeset. Ponavljamo. Petindevetdeset za. Proti. Zavrnjeno. Predlog sem imel 101, gospoda Boveja za. Proti. Zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o mnenju kot je bilo spremenjeno. Kdo je za? Kdo je za? Proti? Aha, moramo glasovati elektronsko. Glasujemo torej elektronsko o mnenju s popravki. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Hvala lepa. Malo smo hiteli pri glasovanju, ker smo želeli ob desetih nadrevati z naslednjimi točkami. Ni nam uspelo, veliko je bilo predlogov sprememb, niste pa dvigovali rok vedno. In ko je prišlo do tega, smo morali preveriti, se je potem potrdil rezultat, vendar pa. Videl sem, da niste vedno dvigovali rok. Tri minute tehničnega odmora. Thank you.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 pismo o rebalansu, prav tako poznate sklepe, ki so bili sprejeti. Odločeno je bilo, da se bo preusmerilo in prerasporedilo določena sredstva namenjena kmetijstvu drugam. V kmetijstvu vlada krizna situacija v Evropski uniji. Ta pa ni nastala zaradi kmetov ali iz razlogov povezanih s kmetijstvom. To je prej posledica mednarodne politične krize. Krize torej niso povzročili kmetijski trgi. Sredstva, ki so v proračunu namenjena kmetijstvu, ko eh, še vedno vlača, vlada gospodarska in finančna kriza, bi morali biti namenjeni kmetijstvu, ne pa da jih sedaj prerasporejamo drugam. pri tem eh, seveda ne gre za to, da smo pristranski glede nam blizu sektorja, temveč smo objektivni. Na današnji sestanek smo povabili tudi predstavnike um, odbora za proračun, gospod Artijo. Eh, je tu, če je že prispel, ga prisrčno pozdravljam. Torej, dobrodošli v našem odboru, veseli me, da ste danes z nami. Poleg tega pozdravljam tudi pročevalko, gospo Guardio Saval. Ne vem, če je pročevalka za proračun za leto 2015 že v dvorani, tudi njej izrekam dobrodošlico. Odbor za kmetijstvo je že obravnaval to tematiko. Gospod Jar je eh, poročevalec v našem odboru za ta vidik proračuna za leto 2015. Tudi predstavnik eh, generalnega direktorata za kmetijstvo je generalni direktor gospod Heisler. Tudi eh, vas lepo pozdravljam, čestitam vam za prevzem te funkcije v generalnem direktoratu. Zahvaljujem se vam tudi za eh, tesno sodelovanje, eh, ki smo mu bili priča doslej. Če se strinjate in če dovolite, gospe in gospodje, bomo kar takoj začeli z izmenjavo mnen. Najprej bom dal besedo kolegu Jaru, ki je pročevalec našega odbora za to področje, ki je pripravil eh, mnenje. Gospod Jar, prosim predstavite mnenje tega odbora. Hvala lepa, gospod predsednik. Upam, da bom to mnenje predstavil z globalno političnega stališča. Zdaj smo zahtevali določena sredstva namenjena za kmetijstvo od držav članic, tudi zaradi napak, ki so bile storjene, tudi za uh, super dejatov za mleko eh, to velja. Torej, treba je oceniti, kaj se je vse zgodilo. To je ena stvar. Druga stvar pa je preverjanje kmetijskega proračuna. Eh, pri tej presoji smo ugotovili, da je bil proračun eh, zmeren, razumen in da ga je označila uh, kriza, gospodarska kriza, pa embargo uh, iz Rusije. Proračun je bil torej politično utemeljen, ruski embargo uh, je tudi uh, posledica politične situacije, ne pa dejanja naših kmetov. Zdaj treba poskrbeti, da bodo kmetje preživeli posledice te krize. Kaj to pomeni? To pomeni, da jim bo treba pomagati. Zato pa potrebujemo finančno sredstva. Mnenje tega odbora je jasno. Denar, ki bo zdaj prišel nazaj, ki bo iz različnih razlogov prišel nazaj v evropski proračun, je denar za kmete. S temi sredstvi je treba pomagati kmetom za obladovanje te krize. To je naše temeljno stališče. Šefi držav in vlad imajo m, mm, drugačne zamisli, se obstajajo tudi druge težave po svetu, kar je seveda res, ampak zelo hitro so se odločili o tem. Več kot je razlogov za financiranje, eh, hitreje so našli, kje so še rezerve. Našli so jo pri področju kmetijstva. Malo prehitro. Treba je denar nameniti kmetom za obladovanje politične krize. In ravno v tem je tu zdaj eh, ta konflikt, o katerem se bomo pogovarjali danes. Mislim, da smo v odboru sprejeli že nekaj pomembnih odločitev, pravljali smo na sprejemanje kompromisa. Zagotovo ne bomo sprejeli, da bi nam vsa ta sredstva oduzeli. Sicer smo se v odboru zelo smiselno odzvali in se pametno pogajali. Kmetijski sektor so prizadele tudi številne katastrofe, kar je bilo treba poštevati. Na področju mleka, na področju sadja, naprimer težave so tudi v sektorju svinskega mesa. Torej, treba je pomagati kmetom in to je tudi uh, naš politični moto eh, v tej razpravi in veselim se že te plodne izmenjave. E, Hvala lepa. Zdaj bomo dali besedo tistim, ki so za njo prosili, najprej predsednik odbora za proračun. Gospod predsednik, beseda je vaša. Gospod predsednik, hvala lepa, da nas danes do povdne gostite skupaj z gospodom Gardijo Zabal, ki je splošna poročevalka za proračun za leto 2015 sem danes dopolne na tej seji. Kot veste, je komisija pripravila tudi dopolnilno pismo k proračunu za leto 2015. V torek 4. novembra smo komisiji prisluhnili v odboru za proračun. Na to sejo sem povabil tudi nekatere člane iz odbora Agri. Odbor za proračun zaenkrat nima mnenja o tem vprašanju. Tu smo zato, da vam prisluhnimo skupaj z gospo Gardja Zabalstva tu, da prisluhneva vašemu mnenju. Nobenega dvoma ni, da je proračunsko stanje v Uniji zaskrbljujoče. Stvari nas skrbijo predvsem zaradi tega, ker obstaja precejšen razkorak med prevzetimi obveznostmi in plačili. Ob koncu leta 2013 nam je ostalo 220 milijard neplačanih sredstev. V večletnem finančnem okviru za obdobje 2014-2012 je realov nekje 52 milijard predvidenih. Tekom let pa smo ugotovili, da računi sicer pridajo do komisije, vendar jih komisija ne uspe plačati. Ob koncu leta 2010 smo imeli neplačanih računov za 5 milijard, potem leta 2011 11 milijard, leta 2012 16 milijard in ob koncu leta 2014 nekje 23 milijard. Tako da smo že nekje v tem trenutku na ravni 30 milijard. Komisija je sicer skušala poplačati določene nujne zadeve, namreč zaradi tega stanja so nekateri raziskovalni laboratoriji, potem nevladne organizacije, humanitarne organizacije v težavah. Sem sodijo tudi nekatere teritorijalne skupnosti, potem posamezni operaterji, naprimer lahko gre za mlade, prav tako tiste, ki so se vključili v program Erasmus. Skratka, razmere nas precej skrbijo. Obstaja tveganje, da bo morala komisija plačati zamudne obresti. To je tudi razlog, zakaj je komisija tako hitro pripravila to dopolnilno pismo. Nekaj odzivov smo že prejeli na to dopolnilno pismo, to je omenil tudi kolega Jar ravno kar. Gospod predsednik, naj še enkrat podarim, da smo mi danes na vaši seji zato, da vam prisluhnemo. Spravni postopek za spremembe proračuna v letu 2014 in za proračun za leto 2015 se začne danes popovdne ob treh. Ta spravni postopek naj bi se zaključil v noči 14. na 15. november. V tem spravnem postopku bomo morda upoštevali tudi dopolnilno pismo, ki se nanaša na proračun za leto 2015. Kar pomeni, da bi bilo dobro slišati tudi vaše mnenje. Že prej sem povedal, da odbor za proračun še ni zauzel stališča do tega vprašanja. Potem je tu še ek JS. Ta sklad ima na voljo kar nekaj sredstev. In 448 milijonov evrov namerava komisija vzeti iz tega sklada. Potem je tu še 17 milijonov, ki naj bi jih dodali za plačila za leto 2015. Ampak očitno je, da je krizna rezerva, ki smo jo prvič vzpostavili leta 2014, tudi zaradi večletnega finančnega okvira, ostala neporabljena, se pravi smo sredstvo porazdelili nazaj med kmete. Za leto 2015 pa vidimo, da naj bi povračila, ki naj bi jih kmetje dobili zaradi ruskega embarga, pravzaprav sredstva, ki jih bodo sami financirali. Če se bo pojavila dodatna kriza, je vprašanje, odkot bomo potegnili sredstva. Komisija sicer pravi, da bo sredstva že našla, če se bo pojavila potreba potem. Takšno je torej trenutno stanje. Bi pa res še enkrat rad podaril, da si želimo slišati vaše mnenje, vaše analize. Vse to, kar bomo danes slišali, tudi vaše pomisleke bomo upoštevali. Morda pa bi še splošna poročevalka dodala par besed k temu, kar sem sam povedal. Hvala lepa, gospod Brčevalka. Hvala lepa, gospod predsednik. Nisem sicer nameravala govoriti, kot je dejal predsednik odbora za proračun, smo prišli poslušati. Seveda obstaja precej negotovosti zdaj, tako tu kot eh, po tistem, kar se je zgodilo v svetu. In zdaj, ko se pogajamo o letu 2014, rebalansu in o letu 2015, moramo zdaj natančno vedeti, kaj menite vi. Seveda je odvisno nekoliko vse tudi od tega, kar, je, kar bo še povedala komisija. Treba je pač zbrati vse elemente, razumeti stališča vseh, tako objektivne kot subjektivna, da bomo najbolje lahko izvedli pogajanja. Upam, da bo na koncu mogoče sprejeti eh, odločitve, ki bodo spremljive za vse. Res je, proračunsko stane trenutno izjemno kompleksno, kot smo slišali. Denarja je za kmetijstvo na voljo vse manj, je pa vse več težav ampak proračunska situacija je za vse tesna. Tu se s težavijo ne sooča samo kmetijstvo, v tem konkretnem primeru že, ampak tu gre za horizontalni problem evropskega proračuna. Težave so splačili, vse več eh, račun, računov je zdaj na mizi, kopičijo se, eh, vse več ljudi čaka na plačila eh, Evropske komisije, pa ne pridejo. Torej, Zdaj sem še enkrat želela podariti le, da smo prišli poslušati, da bi tako lahko zbrali čim več podatkov in si ustvarili čim bolj popolno sliko, zato da bomo potem lahko smiselno vodili tudi pogajanja. Hvala. Hvala lepa, gospod poročevalka. Res hvaležni smo vam za obisk. Še posebej glede na to, da boste danes popovdne v usklevalnem postopku še zato smo vam posebej hvaležni. Zdaj pa. Bomo začeli z izmenjavo mnen, e, odmerjeno vam je malo časa, prosim, to spoštujte. Gospod Des je na vrsti, vem, da ste sodelovali tudi pri odboru za proračun. Izvolite. Ja, dank, Hvala lepa. Hvala lepa. Eh, vsem, ki so danes tu, hvala tudi za to, da so se lahko javili v odboru za proračun. Jaz sem svoje mnenje že predstavil, ampak vsenkrat naj nekaj popolnoma jasno povem. Evropa je zdaj eh, zveza 28 držav. Sredstvo za kmetijstvo je na voljo vse manj. Eh, težko je zato razumeti, da uh, se potem še tisto, kar je na voljo, preusmerja in prerasporeja. Upam, da bo to sredstvo vseeno na voljo za kmete. Uh, upam, da bo tudi super dajatev uh, eh, za mleko na koncu na voljo za kmetijstvo. gospodarska kriza eh, je res prisotna, ampak če bi res nastala še ena velika posebna kriza na področju kmetijstva, potem z denarjem, ki je na voljo, ne bi mogli situacije pomiriti. V odboru za proračun naj povem, ni nihče govoril proti kmetijstvu in to me je pomirilo. Zato upam, da bo v odboru za opračun mogoče sprejeti ustrezne odločitve, zaradi tega, ker ta sredstva kmetijstvo res potrebujejo. Pan posebni konsul, pani pošte. Hvala lepa. Gospod Nikolsen. Uh, uh, Hvala, gospod predsednik. Verjetno mi ni treba obravnavati podrobnosti, saj smo jih že. Sem pa prvič slišal, koliko neplačanih računov ima komisija. To je presenetljiva številka. Ampak, če bi jaz imel vajeti v rokah in videl, da vsako leto ostaja vse, več, vse več neplačanih računov za podjetja, bi skušal čim prej nekaj storiti. Glejte, saj razumem, vsi vemo, zakaj je eh, proračunska situacija tako zapletena. Tudi zaradi ebole. Saj nihče ne pravi, da denarje ne bi smeli preusmeriti eh, tem namenam. Vsi vemo, da se potrebuje eh, ta denar. Ampak. Moramo pa vedeti, da če bo prišlo do kakšne kmetijske krize drugo leto, bomo denar dobili. Zato upam, da bo mogoče to zagotoviti. Potrebujemo to zagotovilo. Če bomo potrebovali nujna sredstva prihodno leto, nam jih obljubite. Denar, ki se jih zbira uh, od kazni z področja kmetijstva, je treba vrniti v kmetijstvo. Mislim, da obstajajo možnosti za to obstaja tudi prostor za ustrezno sodelovanje, zato da bi re, našli uh, rešitve za te težave. Mislim, da lahko tesno sodelujemo in najdemo razlike, uh, pardon, rešitve. Komisija pa ne sme tako uh, ukrepati, kot je doslej. Uh, komisija, ki se zdaj poslavlja, uh, ne bi smela tako delovati in tudi nova, upam, da ne bo. Hvala lepa, gospod Rode. I understand. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Razumem, kaj pravi predsednik eh, odbora za proračun, ampak to še ne upravičuje eh, igranje s kmetijskim denarjem. Komisija pravi, da je proračun eh, povečala, vendar pa ga je eh, horizontalno znižala. Denar je prejela od mleka, vendar pa prijemke namenja drugam. To pomeni, da je treba uporabiti eh, rezervo, krizno rezervo, čeprav plafon ostaja enak. Realno pomeni, da se eh, kmetom vzema denar. Komisija pre, prejema sredstva od kazni z področja eh, kmetijstva, potem pa to preusmerja drugam. Kot si vemo in kot pravi gospod Nicholson, je treba račune poravnati. In vsi se želimo seveda učinkovito boriti proti eboli, tudi kmetje bodo to rekli, ampak ni pa prav, da samo kmetje plačajo ta račun na koncu. Slišali smo tudi, da kmetje ne potrebujejo krizne rezerve, ampak ne pozabite na to, da je mleko vse cenejše, da je Rusija uvedla embargo in odprtje novih trgov tudi ni na obzorju. To, kar komisija zdaj počne, sredstvi za kmetijstvo ni spremljivo. Hvala lepa. Tako, zdaj pa nadaljujemo. Zdaj so na vrsti še ostali. Muchas, muchas gracias, presidente. Eh, esta propuesta de... Hvala lepa. Ta rebalans pravzaprav izničuje to, kar je komisija povedala lani in je prava izdaja. Dvojna, dvojno nepravično je to. Po eni strani Eh, prizadane kmete dvakrat po eni strani zaradi embarga, zdaj pa še s, s tem rebalansom. Zdaj. Bodo kmetje plačali dvakrat, čeprav eh, je komisija zagotavljala, da tega ne bo storila. Poleg tega ne pozabite, da je ruski embargo odziv na politično odločitev Evropske unije in nima nobene povezave s kmetijstvom. Torej, to je kazen, ki je posledica političnih odločitev in ni povezana s kmetijstvom. Prav tako to ni zelo racionalno. Komisija ve, da bo treba te vse ukrepe eh, eh, financirati. A komisija zdaj zahteva preusmeritev iz rubrike 2 in to bo eh, za kmetijstvo spet kazen. To ni prav in ni pravično. Pa še nekaj. Uporaba krizne rezerve po členu 22 in medinstitucionalnega dogovora iz decembra 2014 o proračunski disciplini zahteva, da komisija parlamentu in svetu predlaga preusmeritev sredstev za tiste ukrepe, ki so najbolj potrebni. Ta postopek je zdaj uh, brezpredmeten. 88 milijonov je ostalo in da bi zdaj za to uporabili krizno rezervo je neustrezno ti ukrepi, ki jih predlaga komisija zdaj, uh, ogroža kmetijstvo in pravzaprav onemogoče, onemogoča učinkovito uporabo krizne rezerve v prihodnje. In to je popolnoma nespremljivo. Pokazuje nam čas vystąpi. Bardzo bym prosił, abyśmy przestrzegali czas. E, prosim, da se držite odmerenega časa. Gospod Kanimovski. Hvala lepa, gospod predsednik, gospe in gospodje nadomestila za proizvajalce sadja in zelenjave, ki jih je prizadel ruski embargo, bi morale priti iz eh, tako imenovane marže. Ampak zdaj se je izkazalo, da se bo za to uporabilo krizno rezervo za leto 2015. Sredstva iz marže se zdaj preusmerja drugam. To bo pomenilo, da bo kmetijski sektor v letu 2015 brez vsakršne krizne rezerve, kar bi lahko privedlo do še slabše situacije, v kateri pa smo danes. Naj spomnim na to, da je na polskem zdaj nekje med 600 in 7000 tonami uh, najkakovostnejših jabolk. Mm, v skladiščih. To je sadje, ki je bilo namenjeno na ruskemu trgu. In kaj storiti zdaj s 600-700 tisoč tonami jabolk, ki ne bodo uh, prišli na ruski trg, ampak ki bodo ostali v Evropski uniji. Ta problem je vsak dan bolj pereč. Uh, to je velik problem za celotno Evropsko unijo. Včeraj smo se pogovarjali o sadju iz Moldavije, kar je e, zelo malo. Tu gre za majhne količine, ampak na polskem gre pa za veliko večje količine. Sredstva so bila namenjena 125 najprej, zdaj je samo še 90 milijonov. Eh, za odpravo presežkov na trgu. Če tega ne bomo ustrezno pravili, bo to povzročilo res velike težave. Hvala. Gospa Šaja. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Jaz podpiram uh, osnutek rebalansa, uh, sem pristojna tudi za ebolo. in uh, treba je ukrepati. Nikoli ni na voljo dovolj sredstev. Treba je zagotoviti ustrezna eh, sredstva za kmete, ki jih je kriza prizadela, ne samo eh, v mlečnem sektorju, ampak računam na solidarnost Evropske unije tudi za reševanje krize Eh, ki je nastala v povezavi z ebolo. Eh, vem, da eh, vsi razmišljate enako. Vse to bo Evropsko unijo veliko stalo. Upam pa, da bomo lahko uh, ustrezno načrtovali prerasporeditev sredstev. Hvala. Hvala lepa. Gospa Kanjete. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Sem latvijska poslanka. V Latviji je sektor mleka pod velikim vplivom eh, ruskega trga in ruskem embargo nas je zelo prizadel. Doslej nismo prejeli nobenih nadomestil. Samo latvijska vlada je eh, plačala nekaj nadomestil in eh, zagotovila zasebno skladiščenje. Cene mleka so radikalno padle. Eh, približno 30 odstotkov proizvodnje smo izgubili. In zdaj mm, je treba reči, da je popolnoma neupravičeno, da zaradi političnih odločitev, ki so relevantne za celotno Evropsko unijo, Evropsko gospodarstvo, ne samo za kmetijstvo, pa račun plača na koncu samo kmetijski sektor. Denar, ki ga. Eh, zbira komisija z eh, kmetijstva, eh, ki ga pobira s superdajatvijo za mleko, eh, bi morali ustrezno probiti. Razumem, da je treba rešiti krizo, ki je nastala zaradi ebole, vendar pa je treba sredstvo solidarno razporediti. Sredstva, ki so temu namenjena, ne smejo priti priti samo z eh, področja kmetijstva. Eh, ljudje v komisiji, ki delajo številkami, upam, da se bodo zavedali, da je kmetijstvo ogroženo, evropsko kmetijstvo je ogroženo zaradi eh, prepočasnega odziva eh, na trenutno nastalo situacijo. Kuj je pani posel Ribeiro? Hvala lepa, gospa Ribeiro. Hvala lepa, gospod predsednik. Sama sem absolutno proti temu, kar piše v dopolnilnem pismo, predvsem glede petih tem. Komisar Čološ je rekel, da bi morali storiti vse za to, da ne bi posegli v krizno rezervo. Ta predlog je upravičen. Namreč tu govorimo pravzaprav o finančni disciplini, ko gre za neposredna plačila. In pravzaprav postavljamo pod vprašaj zaupanje, ki ga imajo kmetje v odločitve, ki se sprejemajo na evropski ravni. To je prva zadeva. Druga zadeva, kaj bomo storili, če bo nastala nova kriza. S katerimi sredstvi pa se bomo soočili z morebitno novo krizo? Naše kmete bo to res hudo prizadelo. To bo vplivalo tudi na preskrbo na evropski ravni. Tretja zadeva. Zaradi krize so kmetje že tako ali tako kaznovani, potem pa še ruski embargo, se pravi dvojno so kaznovani, potem pa so tu še odločitve, ki smo jih obravnavali na zadnjih sestankih in vidimo, da bomo zaradi te rezerve morali izvajati tudi finančno disciplino. Vse to je nepravično. Ruski embargo je nastal iz političnih razlogov in ne kmetijskih razlogov. Četrti razlog. Na vse zadnje bomo morali zaradi te krize financirati druge politike v Evropi. Ruski embargo ni nekaj, česar ne bi mogli predvideti, ampak ta rezerva, krizna rezerva se bo porabila za to, da se financirajo evropske politike, nek ravno kmetijska politika in zelo verjetno je, da se bo prihodnje ruski embargo nadaljeval, kar pomeni, da vzpostavljamo grozovit precedenčni primer. Tu ne govorimo o eboli, o pomembnih projektih iz strategije EU 2020. V tem konkretnem primeru govorimo o nevarnem precedenčnem primeru in o težava, s katerimi se soočajo kmeti. Hvala lepa, gospod Kožmjok. Hvala lepa, gospod predsednik. Govorili smo že o ruskih sankcijah, o prepovedi izvoza iz Evropske unije. Vse to je rezultat sprejetih političnih odločitev. Edina skupina, ki zaradi tega trpi, pa so evropski kmetje. In v tem kontekstu bi Evropska unija morala biti solidarna, pripraviti bi morala sredstva, s katerimi bi vsaj delno poplačali kmetom izgube, ki so jih utrpeli zaradi ruskega embarga. Komisija predlaga, naj uporabimo sredstva iz krizne rezerve, ki je predvidena za prihodnje leto. Po mojem mnenju je to nespametna odločitev. Komisija je sicer podala svoje argumente za to odločitev. Namreč sredstva, ki smo jih letos predvideli za nadomestila, niso bila v celoti porabljena, ampak nismo jih porabili zato, ker je sam sistem na področju sadne zelenjave tak, da lahko sredstva namenimo zgolj omejeni skupini kmetom. Običajno se poplačajo izgube pri tistih, ki naprimer svoje proizvode dajo dobrodenim organizacijam in tako naprej. Zaradi ruskega embarga pa vsi trpijo, ne zgolj tisti, ki izvažajo v Rusijo. Namreč zaradi embarga so se znižale cene. Na polskem so se cene lani znižale za 30 do 40 odstotkov v nekaterih sektorjih. Zato se mi zdi, da bi za prihodnje leto morali predvideti drugačno obliko pomoči, s katero bi vsaj delno pokrili tudi izgube, ki so jih utrpeli kmetje. Ogromno sredstev bomo potrebovali za to in v krizni rezervi sredstev enostavno ni dovolj. Tako da se mi zdi, da je predlog komisije nespameten. Gospod De Castro. Hvala lepa, gospod predsednik. Bom izkoristil tudi prisotnost kolega Artuisa in Gardja Zaval. Des, Nikolsen in Rode so povedali tisto, kar smo zapisali tudi v pismo komisarju Junkerju. Tudi vi ste včeraj to izpostavili, predsednik. Ne gre za to, da imamo težave s porabo sredstev, ki so nam ostala. Vsako leto sredstva, ki jih ne porabimo na področju kmetijstva, uporabimo za druge politike. Vedno je bilo tako. Financirali smo naprimer širokopasovne povezave, vsako leto smo financirali druge zadeve. Za leto 2015 sprejemamo sedaj proračun in tu se pojavlja ta nevarni precedenčni primer, ki so ga omenjali kolegi. Gre za nekaj popolnoma novega. Rezervne Za rezerve v preteklosti nismo imeli. Sedaj naj bi 448 milijonov evrov vzeli iz proračuna za leto 2015, ampak ta sredstva bodo plačali kmetje iz svojih žepov. Zato se mi zdi, da bi morali uveljaviti ustrezne finančne popravke, ampak nekateri pravijo, da bi morali sredstvo vzeti iz prvega stebra, vendar to ni dobro. SKP je kot neke vrste bankomat. Sredstva jemljemo kmetijstvu in jih potem porabljamo na drugih področjih, za katera Evropa ni zagotovila dovolj sredstev. To je ziv, s katerim se soočamo. Mislim pa, da res vzpostavljamo nevaren precedenčni primer. Zato odbor za proračun resnično prosim, da najde rešitev, ki bo odpravila ta nevarni precedenčni primer in predvsem vse te dvoumnosti. Hvala. Hvala lepa. Gospod Ojtima. Ik uh, wil me graag aansluiten bij de, bij de vorige sprekers. Ik, uh... Hvala lepa, gospod predsednik. Se kar strinjam s predhodnimi govorniki. Moram reči, da me to dopolnilno pismo številka ena, ki ga je pripravila komisija, precej skrbi. Kot prvo, tu ni nobenega manevrskega prostora za morebitne nepredvidene izdatke. Drugo, kar smo sicer že slišali, V krizni rezervi imamo od 400 milijonov na voljo sedaj samo še 80 milijonov. Uveden je bil embargo, drži, potem soočali smo se z različnimi boleznimi, od ebole do bolezni rastlin in živali. In vedeti morate tudi to, da je nedavno v Združenem kraljestvu, naprimer, tudi bolezen norih krav povzročila ogromno škode. Omenjali ste tudi superdajatev za mleko. Ta superdajatev naj bi bila uvedena z namenom, da se ublaži odprava kvot. Pomembno je, da se vsa ta sredstva vrnejo nazaj k kmetom, proizvajalcem. Namreč nadomestiti moramo tudi izgube, ki jih bodo trpeli zaradi embarga. Hvala lepa, gospa Gilera. Hvala lepa, gospod predsednik. Dobro bi bilo, če bi tudi komisija kaj povedala v tej razpravi. tako predsednik odbora za proračun kot poročevalka iz tega odbora sta z nami na današnjem sestanku, tako da bi bilo dobro, če bi tudi komisija bila prisotna v dvorani s svojim generalnim direktoratom za kmetijstvo. Očitno je, da niti svet, niti komisija tega vprašanja ne rešujeta na pravilen način in o tem se danes pogovarjamo. Ne vem, ali bomo komisiji prisluhnili ob koncu razprave, ampak resnično me zanima, kakšna je njihova argumentacija. Kolikor se spomnim, je komisar Čološ obljubil, da bo zagotovil sredstva in ne sredstva iz krizne rezerve, temveč dodatna sredstva. Prebrali smo dopolnilno pismo in s tem pismom se nikakor ne strinjam. Zelo težko je to pismo tudi ustrezno argumentirati. mislim, da države članice enostavno niso pripravljene plačati dodatnih sredstev za kmetijski sektor. Problem obstaja, z njim smo seznanjeni, tudi predsednik odbora za proračun ga je dobro pojasnil. Obstaja velik razkorak med prevzetimi obveznostmi in plačili in ta razkorak se še veča. Slišali smo, da bomo zaradi tega morali plačati celo zamudne obresti moja država Španija že tako ali tako plačuje precejšne zamudne obresti zaradi neporavnanih obveznosti. Mislim, da bi se morali obrniti na svet. Svet je tiste, ki bi moral najti ustrezne rešitve. Svet in komisija sta tista, ki bi se morala začeti pogovarjati o teh vprašanjih in se med seboj pogovoriti. Sama se ne strinjam s tem, da bi uporabili krizno rezervo, kot je rekel Pavlo, zaključujem predsednik, gre za nevaren precedenčni primer, poleg tega se bo težko vse skupaj izvalo v kmetijskem sektorju. Če bodo oni morali plačati vse te račune, kako bodo pa potem ulagali še v krizno rezervo? Še raz prosim. Hvala lepa. Lepo vas prosim, da se držite dodeljenega časa za govor. Karti? Hvala, gospod predsednik. Sam bi rad pozdravil Martina Ferisa iz Irskega parlamenta, ki se udeležuje te razprave, prihaja iz odbora za kmetijstvo in član opozicije. Se strinjam s predhodnimi govorniki, ampak verjetno smo krizno rezervo spostavili z razlogom, z razlogom jo tudi uporabljamo in potrebujemo. Lani si verjetno nihče od nas ni predstavljal, da bo Rusija uvedla embargo nihče ni mogel predvideti posledic in kmetijski sektor bo verjetno moral prispevati svoj delež k temu. Včeraj smo se pogovarjali o težavah v mlečnem sektorju, vemo, da obstaja tudi precejšna nestanovitost na trgu živinoreje, predvsem, ko gre za govedo. Pomembno je, da zagotovimo varnostno mrežo. Bi pa rad uradno povedal, tudi nekaj v zvezi z ebolo. Drugi so to že izpostavili. Evropska unija bi morala odigrati svojo vlogo pri tem. Tudi mi bi morali biti del mednarodnih prizadevanj, da se ta problem reši. Slišali pa smo, da ni naloga kmetov, da plačajo za vse to. Številni verjetno upravičeno mislijo, da Evropa ne stori dovolj za 100 tisoče Afričanov, ki umirajo vsakodnevno zaradi ozdravljivih bolezni. Moram pa reči, da je to, kar sedaj počnemo, nevarni precedenčni primer za lokalne skupnosti in za kmete. Lokalne skupnosti pa so vedno bolj odvisne od kmetov. Hvala. Hvala lepa. Gospa Hazakamp. Eh, voorzitter. Eh, de crisis... Hvala lepa, gospod predsednik krizna rezerva za kmetijski sektor. No, kar zadeva nizozemsko, menim, da je ta varnostna rezerva enostavno preniska. Kmetijski sektor postaja vedno bolj industrializiran. Premalo se posvečamo posameznemu kmetu in družini, premalo se posvečamo živalim. Ta sektor je verjetno soodgovoren tudi za nastanek drugih kriz, ko gre za krizo z področja podnebnih sprememb, biotske raznovrstnosti in tako naprej, da ne omenjam sploh kriz, ki so nastale zaradi bolezni živali. Te krize težko ovrednotimo z vidika sredstev. Namreč vsi bomo plačali zaradi nastalih kriz. Celotna družba je tista, ki bo nosila finančne posledice kriz. Osebno menim, da teh sredstev ne bi smeli uporabljati zgolj za kmetijski sektor, temveč za vse tiste storitve, ki so v splošnem interesu. Bolje bi bilo, če bi ta sredstva porabili za to, da bi celotna panoga postala bolj okolju prijazna, v kateri proizvajalec oziroma kmet ne bi bil toliko odvisen od subvencij, ampak bi bil samozadosten. To je edini sistem, ki bi lahko zaključil z subvencijami in uvedel nekaj reda. Hvala lepa. Naslednji. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa vsem kolegicam in kolegom, ki se zauzemajo za to, da bi kmetijski sektor ohranil svoj proračun. Do predloga komisije, ki je škandalozna, smo upravičeno negativni. Komisija se obnaša, kot da se sploh ne bi zavedala tega, kaj se dogaja, kot da se sploh ne zaveda, da je v veljavi embargo, kot da se ne zaveda posledic, ki jih je embargo prinesel. 5 milijard evrov je škoda, ki je nastala zaradi prepovedi izvoza naših izdelkov v Rusijo. In mislim, da bi morali poskrbeti za več sredstev kot zgor milijardo evrov, če želimo ponuditi dejansko pomoč. Komisija pa je do sedaj predvidela nekje 300 milijonov evrov in ta sredstva bo porazdelila med kmete na tak način, da oni od njih prav veliko ne bodo imeli. Poljska skupaj z baltskimi državami in finskami tvori skupino držav, ki jih je ta kriza najbolj prizadela, pa nismo dobili niti enega evra od predvidene pomoči. Škandalozno je, da se ne uporablja krizna rezerva za kmete to je res pravi škandal. Ja, na kakšno krizo pa nameravate čakati? Bi morda vojna bila dovolj dober razlog za to, da se uporabi krizna rezerva? Ne vem, če se zavedate, kakšne bodo posledice vsega skupaj. Če bo Rusija prejela signal, da se ga mi ne bojimo, ker lahko pomagamo kmetom, bo verjetno naslednjič skrbno premislila, preden bo uvedla nov embargo. Ne vem pa, zakaj nismo zmožni pomagati kmetom, verjetno zato, ker komisija tega očitno ne želi storiti. To je ta realen problem, s katerim se soočamo. Imamo krizno rezervo in ta sredstva bi morali porabiti za kmete. Hvala lepa, kolega Ferun. Hvala lepa gospod predsednik, gospod predsednik odbora za proračun, lepo, da ste z nami na današnji seji, ampak nekoliko bi morali vnaprej razmišljati, se mi zdi. Želeli ste, da bi imela Evropa 28 držav članice, daj pa plačujemo ceno za to. Nasilo ste včeraj zagovarjali tudi to, da bi pomagali Moldavi, da bi odpravili določene tarife. Ja ne vem, ali želite, da tudi Moldavija stopi v Evropsko unijo. Ta kriza je samo še ena od slabih novic, ki smo jih prejeli. Soočamo se z ruskim embargom. Ruski embargo je pokazal, da so krizni mehanizmi, ki jih ima na voljo Evropska unija, precej omejeni. Mlečna industrija je izgubila več kot milijardo evrov. Nekje 20 milijonov evrov smo namenili v obliki pomoči za ta sektor. Potem je problem tudi v tem, da se vzpostavljajo prostotrgovinske območja in da se sklepajo prostotrgovinski sporazumi tudi z ZDA in Kanado. Ne vem, kaj se bo dogajalo v prihodnje. Zato me zanima, gospod predsednik, kako se bo Evropska unija soočila z vsemi temi zadevami, če nima na voljo niti dovolj sredstev za to, da se sooči s to dramatično krizo, ki je povzročil ruski embargo. Ali res nameravate sanirati trenutno stanje? Bistvo dobre kmetijske politike je v tem, da se z dobro zakonodajo preprečijo najhujše krize. Ne smemo trmariti pri iskanju te rešitve. Krizna rezerva tako ali tako ne bo imela na voljo dovolj sredstev za to, da se soočimo s krizo. Mislim, da bi države morale postati ponovno suverene in same upravljati s svojim denarjem. Hvala. Hvala lepa. Gospod Melo aqui a questão está no princípio que se viola e no precedente. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da se tu vzpostavlja precedenčni primer, ki je nevaren. Strinjam se, da bi morali biti solidarni, vendar bi se morali vprašati, kako bomo plačali račune, za katere nimamo sredstev. 350 milijonov evrov se je prej omenjalo, nekaj ukrepov smo sprejeli na področju mleka, sadja in zelenjave. Ti sektori so utrpeli veliko škodo zaradi ruskega embarga in verjetno bomo s to krizno rezervo morali poplačati tudi račune v teh sektorjih. Za 1,3 odstotke se bodo zaradi tega znižala sredstva, ki jih namenjamo kmetom. Ko že govorimo o solidarnosti, seveda bi se Evropska unija skupaj s celotnim svetom soočiti za ebolo. Ebola zadeva državljane v Afriki, Evropi in tudi drugot po svetu. Vendar bi morale tudi države članice več storiti v boju proti tem, ne zgolj kmetje. Mislim, da je po drugi svetovni vojni največji uspeh Evropske unije v tem, da smo danes kot države avtonomne in mislim, da nihče tega ne sme postavljati pod vprašaj. Ta precedenčni primer pa je nevaren, zato ker ne vemo, kaj se bo dogajalo v prihodnosti v tem sektorju. Hvala. Merci. Kolega Donta. Hvala lepa, gospod predsednik. Pri reformi SKP sem se ukvarjal s tem vprašanjem in kolegom iz odbora za proračun bi položil na srce dvoje. Komisija je podala prvotni predlog proračuna in krizna rezerva je takrat bila izven proračuna namenjenega za kmetijski sektor. Poleg tega so bila sredstva precej višja. Krizna rezerva je sedaj postavljena znotraj proračuna za kmetijstvo, pa še sredstva smo zmanjšali za to rezervo. Mislim, da bi morali svet opomniti na to, kakšne obveznosti ima. Ko smo opredeljevali krizno rezervo, smo jasno rekli, da gre pri tem skladu, pri tej rezervi, zato da bomo sredstvi iz nje reševali kmetijske krize in ne drugih političnih kriz. Kmetje bodo zato dvakrat kaznovani. Krizno rezervo bomo porabili za druge namene in ne za njih. Poleg tega bomo sredstva iz prvega stebra prestavili. Kmetje bi sicer morali imeti več koristi od rezerve in sredstva, vendar bodo zaradi premika iz prvega stebra v prihodnem letu imeli manj denarja na voljo. Hvala lepa. Kolegica moj, hvala lepa, gospod predsednik. Komisiji sem že pisala, ampak zanima me, ali obstaja kakšna možnost, da bi v šole začeli pošiljati tiste mlečne proizvode, sadje in zelenjavo, ki so najbolj utrpeli zaradi ruskega embarga. To je vprašanje, ki ga postavljam. Zanima me tudi, katera sredstva in koliko sredstev ste namenili za biotsko raznovrstnost, za razvoj podeželja in tako naprej. Na podlagi italijanskih podatkov imam občutek, da se ta sredstva niso uporabljala na smotren način. Biotska raznovrstnost in ekologizacija sta na vse zadnje prednosti nalogi. Hvala. Hvala lepa. Gospod Rope. Potem pa dobi besedo še predstavnik komisije. Iš tikrųjų nenoriu kartotis. Hvala lepa, gospod predsednik. Ne želim ponavljati vsega tistega, kar smo že slišali, vseeno pa imam nekaj zamisli, ki bi jih rad delil z vami. Kot prvo, mislim, da je tak predlog nerazumen. Ta vprašanja smo izpostavili že kar nekaj časa nazaj, pa še vedno nismo prejeli odgovora. Sedaj pa imamo pred seboj popolnoma nov predlog. Škoda je, da komisar Čološ, ki je obiskal Litvo pred nekaj meseci, svoje obljube ne drži, namreč on je kmetom obljubil, da bomo te težave razrešili. Govorimo o težavah, ki so vezane tudi na ruski embargo. Tudi te težave bi lahko razrešene. Lahko bi razrešili težave s minsko kugo. Ponudili bi lahko dodatno pomoč in podporo. Uh, ampak kot kaže, ustreznih odločitev v ta namen nismo sprejeli. Dobivamo nove predloge in zaradi teh novih predlogov so kmetje vedno bolj jezni. Naj povem še to, da bo prihodni teden sklicana konvencija mlečnih proizvajalcev, če ne bodo sprejeti nobeni ukrepi, se mi zdi, da bi lahko prišlo do zauzemanja ekstremnih stališč. Si res želimo, da bi kmetje ponovno obiskali Bruselj in zlivali mleko po ulicah? Ne moremo začeti reševati novih težav, če še nismo razrešili starih težav. Glede ruskega embarga pa naj povem naslednje. Baltske države in Finska so utrpele največjo škodo. Nobena odločitev še ni bila sprejeta, kmetje se počutijo izgubljeni, ne vedo, kaj naj storijo. Za baltske države in Polsko lahko povem, da so trpele precejšno škodo tudi zaradi prašiče kuge. In ljudje enostavno ne vedo, kaj naj storijo, ali naj proizvajajo mleko, ali naj se ukvarjajo raje z govedorajo. Potem je pa tu še vprašanje neposrednih plačil v baltskih državah. Neposredna plačila za baltske države so najnižja, so diskriminatorna ne zagotavljajo gore tudi zaradi tega, ker je pri nas gospodarska kriza zelo huda. Mi smo predstavili vse razloge in pojasnila, sedaj pa je treba sprejeti konkretne ukrepe. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da lahko v tem trenutku besedo predamo gospodu Ajsel, generalnemu direktorju direktorata za kmetijstvo komisiji. Hvala lepa, gospod predsednik, za besedo. Ogromno vprašanj smo slišali. Bom skušal odgovoriti na večino teh vprašanj. Bi pa na začetku rad podal par uvodnih besed, zato da pojasnim, kakšno logiko je komisija obrala. Junija 2014 smo sprejeli dopolnilno pismo, vredno se tega spomnite. Gre za osnutek proračuna, za predlog proračuna, od takrat se je kar nekaj stvari spremenilo. Prva stvar, ki se je spremenila, in danes ste to tudi omenjali kot ključno točko v razpravi, je, da so pragovi pri plačilih, ki so jih določile države članice, preniski. In nekateri člani odbora ste danes to dopovdne že povedali, tudi predsednik odbora za proračun je to povedal. Komisija enostavno ni zmožna pravočasno plačati računov. Enostavno nimamo na voljo dovolj sredstev v proračunu, zato da bi lahko spoštovali svoje zaveze in obveznosti. Računov ne moremo plačati. Omenili ste ebolo, omenili ste Erasmus program, omenili ste tudi druge zadeve. In teh računov enostavno ne bomo mogli plačati. To je ozadje na podlagi katerega je komisija pripravila dopolnilno pismo. V tem pismu smo skušali uporabiti vsa sredstva, vse možnosti, vse rezerve, ki jih imamo na voljo v kontekstu proračuna, zato da poiščemo dodatna sredstva, s katerimi bi lahko poplačali tiste najbolj nujne obveznosti. Še nekaj se je spremenilo, odkar je bil predstavljen predlog proračuna junija letos. Ko gre za namenske prejemke, omenili ste finančne popravke na ravni držav članic, super dajatev, potem druge pomembne zadeve. Ta sredstva ne moremo premestiti drugam, zato ker gre za namenske prejemke, morajo ostati znotraj posameznega oddelka, torej znotraj proračuna za SKP. Je pa komisija dodelila nekoliko več manevrskega prostora na tem področju. Namreč sredstva 448 milijonov evrov, ki ste jih omenili, smo prerasporedili v druge oddelke, naprimer za ebolo, za oddelke, kjer je ogromno računov za plačati. Res je, da je Rusija uvedla embargo, na voljo imamo tudi sredstva za to. Komisija meni, da je krizna rezerva tista, ki bi jo lahko uporabili, če nastopi kriza, celo morali bi jo. Verjetno se strinjate, da je v kmetijskih sektorjih prišlo do krize. Zato smo tudi pripravili dopolnilno pismo. Vendar to ne pomeni, da smo porabili krizno rezervo. Krizno rezervo bomo uporabili šele, ko bo potrjen proračun v začetku leta 2015. Potem si bomo morali proračun še enkrat pogledati, ali morda obstaja še kaj manevrskega prostora. Če ja, potem bo pritisk na porabo krizne rezerve manjši. Če manevrskega prostora ne bo, bomo morali uporabiti krizno rezervo. Porabiti bomo morali tudi sredstva za. Dodatne ukrepe, naprimer na področju sadja in zelenjave, 125 milijonov smo namenili za to v proračunu, 37 milijonov bomo zgolj porabili. Morda bo pri drugih ukrepih situacija podobna, da bi v tem trenutku lahko rekli, ne vem, kakšne številke ste že omenjali, ampak da bi sedaj rekli, da smo porabili skoraj da vse skrizne rezerve, to ne drži. Komisija je podala predlog. Čaka vas spravni postopek, proračunski organi torej parlament in svet bosta sprejela odločitev s tem v zvezi. Je pa pomembno vedeti in tudi posredovati jasno sporočilo, da nasplošno gledano ne bi smeli preveč dramatizirati niti ko gre za proračun, niti ko gre za kmetijstvo. Sicer so stvari nekoliko kompleksne, ampak vseeno naj povem, da za leto 2014 lahko 875 milijonov evrov ponovno porazdelimo nazaj finan kmetom zaradi finančne discipline. Tako da stvari niso tako zelo črne. Kmetijskemu sektorju ne bi smeli pošiljati sporočila, da je stanje dramatično in da bomo neposredna plačila kar ukinili. Drugo pomembno sporočilo je naslednje. Finančna disciplina za leto 2015 mora biti postavljena 1. decembra. To je zadnji rok in omejena bo na trenutne zneske, ki so na voljo v krizni rezervi. Nobenega tveganja ni, da bi neposredna plačila dodatno zmanjšali v letu 2015 zaradi krize ali zaradi česar koli drugega, kot ste nekateri namigovali. Naj odgovorim na nekatera vprašanja, ki ste jih izpostavili. Bom nekoliko bolj konkreten. Najbolj pomembno je naslednje takoj, ko je ruski embargo nastopil, se je komisija odzvala. Mislim, da si težko kdorkoli predstavlja, da bi hitreje lahko ukrepali. Embargo je bil veden na začetku avgusta, sredi avgusta smo že sprejeli ukrepe. Res je, da je embargo imel določen vpliv in tudi prinesel posledice za trg. Spremljamo razmere v baltskih državah, na polskem, na finskem, v vseh državah spremljamo situacijo v vseh tistih, ki jih je embargo prizadev. Takoj, ko bodo izpolnjena merila, takoj, ko bo treba, se bo komisija nemudoma odzvala, tako da bo sprejela ustrezne ukrepe. Še nekaj v zvezi z ebolo. Kar nekaj poslancev je danes omenilo ebolo. Evropska unija ni bila pripravljena očitno zagotoviti dodatnih sredstev za ebolo. Kot Evropska unija v celoti se nismo uspeli dobro odzvati, to je nevarno. Uh, in zdi se mi, da bi morali storiti več. Glede ostalih odgovorov pa naj povem, da bom posredoval odgovore v pisni obliki, ko bom imel na voljo številke. Hvala lepa. To je torej bil splošni glas komisije. Ni šlo specifično za kmetijstvo, ampak razumem vas. Gospod Artvi kmalo boste morali oditi, zato dobite sedaj še besedo in lahko podate še kakšno pripombo, prosim. Merci, monsieur le président. Je suis... Hvala lepa, gospod predsednik. Obžalujem, da bom moral kmalo oditi, vendar pa moramo se pripraviti na spravni postopek. Ko pravim pripraviti, to pomeni, da moramo seveda to storiti sedaj, kajti ob 15. uri začnemo se stankom. Dobro, sem vam prisluhnil in dobro je, da se vas je toliko javilo k dopolnjenemu pismu. Dejanska tema, to ste gotovo razumeli, pa je protislovje, ki se tukaj odraža. Imamo proračunski organ, dva dela, na eni strani svet, na drugi parlament. In zelo enostavno je dogovoriti se za nekatere odobritve, potem pa je seveda težko to izvesti v praksi. In če želi obor za proračun povedati, kakšno sporočilo je to sledeče, potrebujemo več doslednosti med obveznostmi in plačili. Sicer bo seveda prišlo do moten. In seveda potem zavajamo določene akterje, ki pričakujejo evropska sredstva. Slišali smo različna stališča, to smo si pozorno zabeležili. Sedaj pa se postavlja vprašanje, kako bomo sedaj in v naslednjih letih se soočali s krizami, kajti nevarnost kriz obstaja, žal, In že sedaj moramo izkoristiti sredstva iz te krizne rezerve. Seveda se potem iz tega izvaja vprašanje, kaj bomo storili, če bodo nastopile še druge krize. Komisija pravi, da bo sredstva že našla, to bi rad verjel, vendar pa v tem trenutku so sredstva omejena. Imamo pač odobritve za plačila in tukaj imamo določeno mejo. Zato od komisije pričakujemo tudi nekaj več razumevanja. Sedaj imamo popravek proračuna za leto 2014 in v letu 2014 smo imeli posebne okoliščine, ker smo imeli sodbo sodišča, to je potegnilo za sabo 5 milijard evrov in sedaj moramo ali to vrniti državam članicam ali pa bo komisija to obdržala in potem poravnala vse skupaj. To vprašanje se zastavlja. Seveda si želimo, da bi komisija lahko porabila ta sredstva. To je seveda tudi tema za današnje popovdne. S to osoto bi lahko razrešili vsaj najnujnejše težave. Ne bomo mogli plačati vsega, ampak vsaj imeli bi nekaj sredstev za to, da bi reševali najtežje težave. Toliko torej na kratko o položaju. Svet. Mora seveda upoštevati naše stališče. Naše stališče mora biti dosledno. Slišal sem vaše mnenje prihajam z volilnega okraja, ki je kmetijsko zelo močan in lahko vam zagotovim, da sem torej namestnik tudi v tem vašem odboru za kmetijstvo, čeprav me morda niste tako pogosto videli. Je pa jasno, da nosimo veliko odgovornost tisti, ki bomo sodelovali o postopku usklajevanja, spravljanja postopku. Kaj ti po Lizbonski pogodbi smo sedaj tudi mi tisti, ki moramo prevzeti polno odgovornost na tem področju. Dopolnilno pismo je element takšnega usklajevanja. Vsega skupaj ne moremo še enkrat dobiti parame, da bi to potrdili. Zato smo torej prišli danes v, v odbor, vaš odbor, da bi se z vami posvetovali, kaj ti resnično se nam zdi pomembno, kaj vi menite Po našem mnenju imamo tukaj opravka z obsežnim problemom. To dopolnjeno pismo je izraz vseh nasproti v proračunu. Vedno je težko mobilizirati kratkoročno sredstva. Obljubljamo, zavezujemo se, jih namenjamo, vendar pa mora potem komisija seveda najti odgovor na vsa protislove, ki obstajajo komisiji zaupamo. In zahvaljujem se vam, gospod predsednik, in vsem kolegom. Hvala lepa. Hvala lepa. Morda še poročevalka za proračun? Ne. Potem pa gospod Jar. Hvala lepa za udeležbo. In seveda vsake slabe novice je tudi dobra. Dobra novica je, da imamo sedaj jasne slabosti, ki smo jih videli. Želel pa bi si, da ko se boste pogajali, da v preambulu zapišete, da morajo države članice končno poravnati neporavnane obveznosti. Neverjetno je, da imamo države članice, ki ne nakazujejo sredstva, ki bi jih morali če tega ne bi storil kakšni drugi organizaciji, bi me vrgli ven. Tu pa to gre v Evropi. Ne pozabite, veliko težav, ki jih imamo, povzroča ravno to, da države članice ne poravnavajo neporavnanih obveznosti. Po drugi strani pa imamo seveda veliko velikih političnih zamisli, da se bomo borili proti letem sredstvom, pa potem ne dajo. Zato vedno pravim, imamo dobro novico o tej slabi novici, da vsaj vemo, o čem sedaj moramo govoriti. Hvala lepa panie pośle te uwagi także trzeba przenieść na sesję plenarną Hvala lepa. Vse te argumente bi morali izraziti tudi v plenarnem zasedanju, ker so splošnega značaja in so pomembni. Veste, da je dopis med političnimi skupinami že dogovoren. Danes bomo to poslali odboru za proračun. Tam je potem zapisano vse, kar smo danes slišali. resnično moramo premisliti o tem, kaj pa pravijo kmeti eh, glede trenutnih razmer. Samo 5 odstotkov kmetov je pod 35 let, starih pod 35 let. Če upoštevamo to in če upoštevamo tudi to, da bi sedaj kmetijski proračun naj bil za 30 milijard nižji kot prej, potem vidimo, kako težavne so razmere. Seveda moramo najprej izkoristiti sredstva, ki so namenjena v proračunu, šele potem lahko uporabimo rezervo. To pomeni, da moramo najprej uporabiti sredstva iz proračuna. Komisija pa želi tudi zagotoviti, da se lahko potem rezerve takoj lotimo. Torej, to pismo imamo, kot sem dejal. Gospod Kesna, hrad. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi omenil še eno težavo, kar se proračuna tiče. Dobil sem poročilo letnih dejavnosti komisije in komisija že sedaj opozarja na to, da bomo naslednje leto imeli zelo velike težave, kajti države članice kmetijske reforme ne bodo mogle uresničiti tako, kot je zapisana paziti bomo morali, da ne bomo imeli še večjega primankljaja sredstva naslednje leto. Omenjam samo nekaj točk, ki so tukaj. Tukaj je zapisano, da je tvegane, da bi iz drugega stebra bila večja kota napak. Obstaja. In potem certificiranje sistemov držav članic še ni preverjeno. Potem tveganje, kar se tiče oprostitve zelenitve. Torej, zelo veliko je težav in hitro se bomo morali spet pogovarjati o tej temi. Kajti, mnenja smo, da veliko držav članic ne bo moglo pravčasno resničiti teh reform. Hvala lepa. Da, seveda, niste nas ravno spravili v boljše razpoloženje s temi podatke. Ne, da pa dobro, da ste to povedali. Nikolson. Yes, uh... Hvala lepa. Gospod Des, mislim, da ponazarja zelo zanimive razmere, kar se zelenitve tiče. Tudi v mojem volilnem okraju opažam, da je odrek, ki je odgovoren za uresničevanje reforme SKP, da imajo težave pri posredovanju informacij kmetom, ko bi morali povedati, kako točno je to izvajajo. In če pa tvegajo, potem izvajajo, jih lahko udari računsko sodišče kasneje in bodo dejali, a ja, to ste narobe izvedli in boste morali plačati. Po zadnjih razpravah, ki smo jih imeli, so to nore razmere, v katerih smo v EU. Pravzaprav izvajamo nekaj, zakaj, zakaj nismo gotovi, kako se naj izvaja. Mislim, da moramo nekaj storiti glede tega, kajti sicer bo Evropska unija zgledala še bolj smešno kot sedaj. Kaj bomo pa storili glede tega? To je vprašanje, ki se ga moramo zastaviti. Ali sploh lahko kaj storimo? Gospod Des ima prav. O tem bi morali govoriti, morda na sestanku koordinatorjev ali pa bi to moralo biti na dnevnem redu za naslednjo razpravo, bi morali pobiti komisijo, ki bi nam povedala, kaj bodo storili. Tako bi potem ljudi svoje regije lahko pripeljal sem, da bi vedeli, kaj dejansko storiti, kako to izvajati. Kmete pa ne vedo, kako bodo stvari izgledale naslednje leto. Okay, okay, pa, uh, e, Hvala lepa gospe in gospodje, seveda, to so resnično pomembna vprašanja. Komisar bo prišel na decembrski sestanek in bo moral prisluhniti vsemu, kar imamo zapovedati o teh vprašanjih. To bo prvi sestanek, vendar pa pomembno je, da popolnoma jasno izrazimo naše stališče. 3. decembra bo prišel komisar in dobro bi bilo, če bi komisar lahko stal kar se da dolgo v odboru, tako da bi imeli dovolj časa in mu zastavili vsa potrebna vprašanja. Tako sedaj pa naslednja točka, pol ure časa imamo, to je točka 12 na dnevnem redu. Gre za schemo pomoči za skrbo izobraževanih ustanov sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom. Ne bom prav veliko dodajal k temu, Težava pa je v tem, da države članice želijo spremeniti pravno podlako na 43.3 pogodbe. To bi pomenilo, da bi svet odločal sam o teh vprašanjih. Mi smo zato, da se držimo pravne podlage 43.2, da bomo odreženi torej tudi mi. Zadeva je veliko prepomembna, da se tega ne bi lotili. Tako, sedaj dobi besedo poročevalec. Potem pa boste spregovorili še ostali. Najprej pa torej gospod Tarabela. Merci, euh, Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Sem poročevalec parlamenta za ta nov program ki se nanaša na oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, mlanami ter mlekom. Potrebujemo nov, enoten finančni in pravni okvir za sadje in zelenjavo, banane ter mleko v šolah. Sam bi vam rad povedal, kaj se dogaja s tem dosejem. Skupaj z vami se bom pogovoril tudi o vprašanjih, ki so se izpostavila. Tri pomembna poglavja bi rad izpostavil, tri pomembne teme. Najprej splošna filozofija tega poročila potem ključne točke, s katerimi se bomo morali soočiti in se o njih pogovoriti, morda tudi na trialogu, če bi svet želel, da parlament izrazi svoje mnenje. To sem sicer že rekel, ampak se bom še k temu vrnil. Tretje pa je metoda dela. Sam bom predstavil svojo željo za metodo dela v parlamentu. Najprej sama filozofija. Par splošnih pripomp v zvezi s to filozofijo ki jo omenjam v poročilu, vse skupaj temelji na alarmantnih statističnih podatkih. Več kot 22 milijonov otrok je predebelih v Evropi in zelo malo jih poje dnevno toliko sadja, kot ga predlaga Svetovna zdravstvena organizacija. Nekje 30 do 50 odstotkov otrok je za dostne količine sadja in zelenave. Strinjam se s komisijo, ki pravi, da bi morali mlade ponovno in izobraziti o tem, kakšna je hrana, odkot prihaja, predvsem v lokalnih proizvodih in v kantinah, v šolah bi morali skrbeti tudi za ta vidik. S temi ukrepi, ki jih predlagam, mislim, da bi lahko izpolnili cilje. Države članice so tiste, tiste države članice, ki sodelujo pri tej schemi, bi morale sprejeti indikativne ukrepe, ki se nanašajo na porazdeljevanje sadja in zelenjave v šolah. Ta nov program bi morali obravnavati kot program za razdeljevanje sadne zelenjave, seveda, vendar tudi kot program izobraževanja mladih. In zdi se mi, da bi večina kolegov, ne glede na to, iz katere politične skupine prihajajo, ta predlog lahko podprla. Druga točka, ki bi jo rad predstavil, prej sem omenil, da bom izpostavil tri ključne točke. Kot prvo pravna podlaga, potem je tu seznam proizvodov in pa merilo za porazdeljevanje sredstev. Kar zadeva pravno podlago, svet to postavlja pod vprašaj. V svojem predlogu je Evropska komisija predlagala, da se uporabi člen 342, se pravi soodločanje med parlamentom in svetu. svetom, to je običajen postopek, ampak svet naj bi soglasno sprejel odločitev, da bo parlament zaobšel, da ga bo kar tako potisnil na stranski tir in moram reči, da je to stališče, ki je obsojanja vredno. Namreč izbonska pogodba nam daje dodatne pristojnosti na številnih področjih, na katerih je zdaj treba odločati so odločenem. Ne vem, zakaj bi nas kar tako nekdo potisnil ob stran. Svet zahteva, da se spremeni, kot rečeno, pravna podlaga, tudi vi ste to omenili, gospod predsednik člen 43.3 kot pravna podlaga je za nas nesprejemljiva. Se obračam na komisijo. Komisijo verjetno ste slišali, kaj sem ravno kar povedal. Zanima me, kakšni so vaši nameni. Komisar Hogano sem tudi. Hogano sem tudi na zaslišanju zastavil to vprašanje in takrat še kandidat za komisarja je rekel, da bo treba spremeniti pravno podlago za ta program, da bo to člen 43.3 in ne 43.2 in da bo treba 43.3 tudi dosledno tolmačiti. Morda sem nekoliko preveč zoperen glede tega, ampak res ne vem, zakaj bi nas kdorkoli izločal iz te igre. No, vse zadnje je schema razdeljevanja sadne zelenjave dobra, zanimiva, in prosim vas, da me čim bolj množično podprete v tej moji želji. Druga pomembna podtočka v okviru točke 20 je znam proizvodov. Tudi to je zelo občutljiva zadeva. Komisija predlaga, da bi porazdeljevali predvsem zelenjavo in sveže sadje, tudi banano. Banana je del posebne vrste prehrane. No, ne vem, sadje, zelenjava, ne vem, zakaj banane posebej. Saj sem že na polovici, gospod predsednik, ne bom pospeševal zaradi tolmačev, ker mi morajo slediti, ampak dobro. Sadje, banane, no, saj ne bomo popolnoma raztrgali tega predloga. Banana je sadje, tako da se nam zdi res nenavadno, da bi banano uvrščali tu posebej. Seveda želimo uporabljati v največji možni meri proizvode iz Evropske unije, pa tu ne gre za protekcionizem, gre zgolj za spoštovanje socialnih in okoljskih standardov. Pomembno je, da sadje in zelenjava ne potujejo na dolge razdalje, da se uporabljajo lokalni proizvodi. O tem smo že govorili, ko smo pripravljali reformo SKP-ja. Želimo, da bi otroci bolj pogosto jedli sad, svež sad, zelenjavo in mleko, namreč poraba teh proizvodov se pri otrocih zmanjšuje. Je pa komisija podala nekoliko preveč restriktiven predlog. Pri mlečnih proizvodih naj bi šlo za jogurte in sir, ampak vsaj minimalno količino mleka bi pa otroci vendarle morali zaužiti. Zagotoviti bi morali tudi omejitve pri porabi sladkorja. Jogurt in sir sta sicer lahko nadomestili pustilo za proizvode, na katere so določeni otroci alergični, ker imajo intoleranco na laktozo. Ne smemo se osredotočiti zgolj na mleko, ker s tem ne bomo dosegli cilja. Pomembno je tudi vprašanje kalcija, še zlasti za mlade deklice je to pomembno, namreč starejši kot smo, večje je tveganje zaradi pomankanje kalcija, ki lahko privede do osteoporoze. Potem je tu še vprašanje predelanega sadja. Francija, Češka in tako naprej pogosto uporabljajo takšne proizvode. Sam se bolj vzemam za to, da bi otroci jedli sveže sadje, sveže, sveže jabolka, jagode in banane seveda, da ne bi jedli ravno kompotov in česa drugega. Mislim, da bi morali podpirati naše proizvajalce. Pomembno je, da se vzpostavi tudi povezava med proizvajalcem in tem mladim potrošnikom, ki naj se poduči, odkot prihajajo vsi ti osnovni proizvodi. Sveda bi lahko tudi svet kaj povedal, če bodo spremenili svoje orožje, s katerim streljajo na nas. Predvsem pa je pomembno, da se zauzemamo za razdeljevanje svežega sadja in zelenjavi. Trenutno veljavna zakonodaja prepoveduje dodajanje sladkorja, maščobe in soli k tem proizvodom. Historično oziroma zgodovinsko merilo je pri porazdeljevanju mleka problematično. Zanima me, kakšno je mnenje kolegov s tem v zvezi pri sadju in zelenjavi je pomemben delež otrok v starosti od 6 do 10 let v primerjavi s celotnim prebivalstvom. Še dodatna merila bi morali vključiti. Zakaj ste vključili obdobje od 6 do 10 let? Morda zato, ker so otroci v tej starosti tisti, ki sedijo v šolah. Nekje sredi decembra nameravam ta predlog postati v prevajanje. Odbor Agri naj bi predlog obravnavo 20. in 21. januarja v odboru Agri, pa bomo glasovali, ne vem, odvisno od tega, koliko predlogov sprememb boste vključili. Bistveno je, da posredujemo zelo jasno sporočilo. Morda bi februarja ali pa marca o tem lahko glasovali. Metoda dela, no, naj povzamem, pri vseh poročilih, ki sem jih pripravljal, sem bil odprt za razpravo z poročevalci v senci, no se zadnje so oni referenčna točka ker predstavlja politične skupine. Sam bom res storil vse zato, da sklenemo kompromise, ker pri poročilu, kot je to, ki je zelo občutljivo, zagotovo ne bo malo predlogov sprememb. Bistveno pa je, da posredujemo jasno sporočilo v smislu, da mora biti porazdeljevanje enostavno. In res zaključujem, gospod predsednik, hvala za potrpežljivost. Predvsem je pomembno, da otroke na novno ponovno izobrazimo o prehrani in načinu prehranevanja. Hvala lepa. Prisluhnil bom vsem kolegom in odgovoril na vprašanje. Hvala lepa. Ob 12. imamo gosta, ki bo prišel k nam, tako da bodite kratki. Gospod Miller, minuta. Spoštovani predsednik, vsi vemo, kako pomembno je prehranevanje v v šolah, kako pomembno je sadje in zelenjava. V šolah, preden bodo kolegi odšli, bi rada povedala tole. To imate pri izhodu, to je proizvod. Torej, dala sem na razpolago proizvod, ki ga lahko preskusite. No, zvezni organ za sadje in zelenjavo ga nudi, zato je pomembno, da take proizvode lahko potem uporabimo tudi v šolah. Žal moram tudi sama oditi, Na kratko pa bi rada povedala še. Pomembno je, da združimo programe, pomembno je za nas in za me osebno, da je parlament soudrežen pri tem. Na splošno lahko se strinjam s poročevalcem, vendar pa bom svoje strani podala še nekaj pojasnil. Po moje je potrebno otroke pod šest let torej se mora začeti izobraževanje o prehranju že v vrtcih. Torej, tudi otroke počest let moramo že izobraževati. Zato mislim, da so ti programi do sedaj nudili dobro možnost. Samo mleko, žal, za otroke ni ravno privlačno. Zato bi se mi zdelo pomembno, da bi seznam proizvodov bil dopolnjen in bi to dodali in bi potem na področju izvajanja imeli še možnosti podati konkretne predloge. Hvala lepa. Sva plagam, če še bodite še imeli nieraz okazji spotkač. Hvala lepa. Resnično vas prosim, da ste kratki. Bomo imeli še kasneje tudi možnosti voditi to razpravo. Gospa Petir. Sjednica ovog odbora upozoravala da... Ja sam že večkrat upozorila na to, da Hrvaška in eh, hrvaški dijaki in učenci niso vključeni v ta program zaradi eh, določenih kriterijev. Hrvaška je nova članica Evropske unije in doslej ni mogla črpati finančnih sredstev iz tega programa. Radi bi spremenili historični kriterij, zato da bi se hrvaški in hrvaškim otrokom omogočilo, da sodelujo v tem programu, ki je zelo koristen. Pa ne samo zato, Zaradi tega, ker spodbuja zdravo prehranjevanje, kar gotovo pozdravljamo, ampak tudi zato, ker to pomeni priložnost, da domača, lokalna eh, kmetijstva oziroma kmetijska podjetja tudi sodelujejo v tem. In jaz bi zdaj pozvala vprašavce, tako kot sem že tudi komisijo, da se spremeni ta historični kriterij, da se omogoči Hrvaški, da sodeluje v tem programu in da se zagotovi, eh, da bo eh, domače sveže mleko in sadje prišlo v šole, ne pa iz tujine, kot eh, se to dogaja zdaj. Dziękuję, prosim o zloženje odnočnih popravek. Prav, hvala lepa. Vložite ustrezne predloge spremembe, prosim. Gospa Ribeiro.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 ta program je izjemno pomemben, to vem iz izkušenj. Eh, nekateri eh, učenci in dijaki so odvisni od mleka in sadja, ki se jim ga deli v šolah. To je zelo, zelo pomemben program in to je treba podariti tudi v poročilu. Kar se pa tiče zdrave prehrane. Živimo v času, ko Eh, otroci ne vedo več, da mleko prihaja od krav, ampak da je iz supermarketa. Torej, zelo, zelo pomembno je, da izobrazimo svoje otroke, da bodo uh, malo bolj ozaveščeni. Je pa res seveda, da se naši kmetje zdaj soočajo s posebnim izzivom zaradi ruskega embarga. Uh, kriteriji so premalo razdeljeni eh, za posamezne skupine otrok in geografsko. Dziękuję pan poseł Europę. Jedna minuta. Ačiū pirmin. Prosim, naslednji minuta. Paklausimu labai konkrečiai teko dirbti, eh, kada... Hvala lepa. Kar se tega vprašanja tiče imam kar nekaj izkušenj, ko sem bil v mestni upravi in vesel sem, da se to izvaja tudi v Litvi. In ta program je zelo uspešen. Rad pa bi podal nekaj motivov glede te teme in sem tudi poročal o senci zelenih za to temo. Rad bi izpostavil pomen ekoloških, svežih, lokalnih proizvodov. Če to uvažamo iz drugih držav, članic iz drugih držav, potem ne moremo naših otrok prijati na naše kmetinje in pokazati, kako se proizvaja mleko. Naprimer, tukaj imamo sedaj zakon o javnih naročilih in moramo najti način, kako se s tem soočiti. Mislim tudi, da to ni samo socialni program, to mora biti izobraževalni program. Zagotoviti moramo, da ne bodo potem teh proizvodov otroci nesli domov in bodo potem to jedli družinski člani. To je za njih. Moramo torej izboljšati ta program. Zaključujem, najti moramo načine, kako bi program razvili še naprej, kajti izvozne razmere so resnično težavne in morda bi lahko ponudili take proizvode do starosti 15 let. Tako bi rešili tudi nekatere druge težave. Pani pošilj, 40 sekund dužaj. 40 sekund daljši ste bili, gospod poslanec. Gospa Aguilera. Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa. v tej prvi izmenjavi o tem bi rada uh, prispevala nekaj. Strinjam se s tem, kar je dejal gospod Travela. Schema bi bilo treba razširiti, ampak predvsem je treba vključiti tudi mlečne proizvode in uh, sokove. Mleko in sadje morate imeti seveda prioriteto, ampak treba je najti neko rešitev sem iz Andalusije, sredozemske regije, kjer eh, ima zdravje veliko vrednost in zato bi radi, da se doda eh, to izobraževalno dimenzijo, poleg tega pa še eh, razdelevanje oličnega olja ker je zelo, zelo zdravo in bi bilo dobro, če bi to vključili. Jaz upam, da se bo lahko razmislilo tudi o tem. Pa še nekaj bi rada dodala. Podobno kot pri neposrednih plačilih, eh, ta historični eh, kriterij eh, nesmiselno eh, Eh, se mi zdi popolnoma, da bi nekdo, ki ni imel priložnosti sodelovati v tem programu v preteklosti, tudi v prihodnosti ne bi uh, mogel. Tako kot je rekla hrvaška kolegica, uh, historični kriteriji ne more biti glavni in odločilni v tako zelo pomembnem programu. Mi bi bašič, ali no ne mogel. Prosim, odpustite mi, ampak tako res ne gre. Resnično ne morem dati več časa. Pulsak. Poslanci Tarabelovi za velmi dobre. Hvala lepa, gospod predsednik. Sam bi se rad zahvalil poslancu Tarabeli za ta odličen uvod. Glede mlečnih proizvodov naj povem, da sem pozdravil sporočilo komisije, ki je bilo objavljeno septembra in v katerem piše, da bi morali mlečne proizvajalce podpreti zaradi ruskega embarga komisija je rekla, da bo pomagala mlečnim proizvajalcem tudi v okviru tega programa, ki ga sedaj obravnavamo. Vendar sem, ko sem prebral ta predlog, ugotovil, da tu ne gre za podporo, ravno nasprotno, gre za precejšnje znižanje števila mlečnih proizvodov, ki smo jih do sedaj podpirali. Na češkem je statistični urad tudi opravil svojo analizo. Naprimer gre za delno posneto mleko, potem mleko z okusom, za beli sir, za deserte na podlagi smetana in tako naprej. To so prizadeti. In na podlagi člena 23.2 ustreznega zakonika bi morali spoštovati, namreč eh, podpreti bi morali vse tiste proizvode, ki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 sedaj že obvladali ta sistem in pravni okvir deluje. Tako da mislim, da ne bi smeli združevati obeh programov. Drugič, naprimer, kar se tiče jogurta, kefirja, nekaterih drugih proizvodov, lahko sprememo omejevanje subvencioniranja. Vendar pa nekatere sestavine potem potrebujemo, da bi dodali k temu, da bi, ljudje, da bi otroci seveda to torej raje jedli. Prav tako moramo po zimi seveda razdelovati sadje in zelenjavo. Metodološka uporaba proizvodov pri 6 do 10 letnikih je specifična po regijah. Strinjamo se z izobraževanimi cilji komisije in eh, z spostavljanjem programa varne prehrane. In potem želimo si tudi, da ne bi izključevali nekaterih ukrepov, kot je nadzor ali ponovno vrednotenje ali komunikacija. Vse to bi prispevalo k večji učinkovitosti programov. Hvala lepa. No Hvala lepa. Tudi vi ste bili daljši za 35 sekund, če boste vsi tako dolgi, nam ne bo uspelo. Luazo. Oui, merci, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsednik. Seveda ne nasprotujemo temu, da bi se schema razvijala v smeri podpore razdeljevanja sadja, zelenjave in mleka v šolah. Smo pa kritični do tega predloga zaradi tega, ker se predlog sploh ne ukvarja z izvorom proizvoda, kar je neverjetno. Evropska unija je zmanjšala carinske dajatve za banane, ki prihajajo naprimer iz Peruja. Zato se sam zauzemam za to, da bi države članice bile suverene na tem področju, da bi uveljavljale lokalne in nacionalne proizvode. Francija bi lahko, naprimer, uporabljala banane iz antilov. Zato se mi zdi, da potrebujemo drugačno obliko Evrope. Hvala. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, in Nederland heb ik je altijd... Hvala lepa. V nizozemskem parlamentu se vedno podpirala to točko. Slišim nekatere kritične glasove. Upam pa, da bomo na nizozemskem ta program izvajali še naprej. Sedaj pa še nekaj drugega. Gre tudi za starše. Mislim namreč, da se starši nikoli niso učili o prehranevanju, zdravem prehranevanju, kako zdravo prehranevati otroke. To je tudi pomembno, torej, kaj kuhati, kako kuhati. Morali bi torej imeti izobraževanje v širokem pomenu besede. Moramo torej gledati tudi na starše. Kuje pani posel Hazakamp. Hazakamp. Ja, danke vel, eh, voorzitter. Ik zal Hvala lepa, predsednik. Kratka bom. Kar se nas tiče, bi lahko imeli samo en program. Mislim, da bi šolsko mleko morali črtati. Mleko je za dojenčke, za starejše otroke pa to ni več ustrezna hrana. Poleg tega, mleko ni tako zdravo, kot morda mislimo. Morda ne poznate vsi nedavnih švedskih raziskav, katere rezultati kažejo, da lahko večjo živino mleka povzroči tudi večjo krhkost kosti. Tako da torej ni res, prava rešitev, da dodajamo jogurt. Morda bi sojno mleko bilo boljše, to je boljše tudi za podnebje. In resnično bi radi uporabili tukaj več sadja in zelenjave, pa manj mleka popolnoma se strinjam z gospodom Tarabelo. Skrbno bom spremljala v Franciji izvajanje tega programa oziroma scheme. Res je, da bi morali več pozornosti posvetiti tudi zelenjavi, predvsem pa je pomembno, da otroke izobrazimo. Zato bi gospod Tarabela predlagala, da zajamemo tudi druge otroke, ne zgolj tiste v starostni kategoriji, kot jo opredeljuje program. Nekatere deklice pri 14 in 15 letih, ki pazijo na svojo linijo, potem je do same packarije, čokoladice, pijajo gazirane sladke pijače. Bolje bi bilo, če bi pojedle korenček, jagodo ali morda spile paradižnikov sok, pa bi s tem prav tako lahko pazile na svojo linijo. Tako da sem pripravljena sodelovati z vami, gospod Tarabela, pri tem vprašanju. Dziękuję, pan poseł Zulo. Lepa, gospod Zulo, prosim. Si, grazie, Hvala lepa, gospod predsednik. Upam, da boste boste v prihodnje spoštovali svoje lastne zapovedi in da boste najprej dali besedo poročevalcem, poročevalcem v senci. Rad bi se navezal na par stvari, ki jih je spostavil poročevalec. Kot prvo, izobraževanje v okviru tega programa. Nedvomno je to nujno potrebno. Bistvo tega programa pa je po mojem mnenju to, da zajame tudi vidik izobraževanja. Mlade je treba ustrezno izobraziti, da bodo znali zavestno izbirati proizvode in se zdravo prehranjevati. Mladi bi tudi morali vedeti, odkot prihajajo vsa ta živila. V mislih imam naprimer tudi poznavanje samih proizvodnih procesov za posamezna živila. Kmetijstvo vse lepo in prav, vendar ne intenzivno kmetijstvo. Mleko tudi vse lepo in prav, ampak pazite, da ne gre tu naprimer za mleko, ki se proizvede na intenzivni reji. Zdravo pametjo je treba uporabljati določene proizvode. Zagotoviti bi morali tudi ustrezne instrumente, s katerimi bi spremljali učinkovitost posameznih ukrepov. Hvala. Hvala, zdravo, in vidim, že pa ni še do reporterja. Hvala lepa. mislim, da bo sedaj dobil besedo direktor Korte. Prosim. Euh, merci, euh, merci, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi gospodu Tarabeli za uvodne besede. Gospod Tarabela je govoril tudi o splošni filozofiji, o tem, da je bil naš predlog dobro sprejet vesel sem, da bom lahko z njim in z vsemi vami sodeloval pri nadaljnem oblikovanju tega poročila. Tri točke bi rad izpostavil, zelo na kratko, gospod predsednik. Najprej glede pravne podlage. Gospoda Tarabela lahko pomirim, pa tudi odbor. Komisija bo ostala pri svojem prvotnem predlogu, torej pri zakonodajnem predlogu predlogu, ki temeli na členu 43.2. Ta člen zahteva, da je parlament polno vključen v proces odločanja. Še vedno nismo prejeli pisma strani sveta. Čakamo na to pismo, verjetno bo prišlo v prihodnih dneh. Tudi sam sem skupaj z vami, gospod Tarabela, prisluhnil takratnemu kandidatu za komisarja na zaslišanju. Vem, kaj je rekel, sedaj je to komisar, ki mene nadzira. Še par besed o tem seznamu proizvodov. Zakaj smo pripravili tako omejen seznam proizvodov? Po eni strani zato, ker trenutno veljavni program, ki ga računsko sodišče in države članice kritizirajo zaradi kompleksnosti, namreč težko naj bi bilo z njim upravljati z upravnega vidika predstavlja veliko breme, zato smo želeli stvari omejiti, se pravi mleko, to je en proizvod, ter sadje, sveže sadje in zelenjava, to je drugo. Slišali smo vaše mnenje, o tem se bomo zagotovo še pogovarjali v postopku, ki bo sledil. Če se vrnem nazaj na ta omejen seznam. Gospod Tarabela je sam povedal, da imamo manjše težave, zlasti ko gre za uživanje mleka, sadja in zelenjave. Zato se mi zdi, da bi na evropski ravni morali podati ustrezan odgovor. Je pa treba upoštevati tudi načelo subsidijarnosti. Zato je bolje, da se omejimo na manjše število proizvodov. Omenjali ste tudi izobraževanje, nekaj izobraževalnih ukrepov je predvidenih v tem kontekstu in te ukrepe naj bi financirali z predvidenim proračunom. Države članice in šole pa gredo lahko seveda veliko dlje. V okviru tega izobraževalnega okvira lahko storijo še veliko več in vključijo dodatne kmetijske proizvode. Potem pa še finančna vprašanja, kako bomo porazdaljevali sredstva. Celostna ovojnica je 150 milijonov evrov letno, 80 za mleko, 70 za sadje in zelenjavo. Morate pa res razlikovati med merili, ki jih uporabljamo za porazdelitev tega denarja in starostjo otrok, ki so upravičeni do teh proizvodov. Gospa Miller je izpostavila vprašanja s tem v zvezi otroci so upravičeni do tega programa, če se šolajo. Merilo porazdaljevanja sredstev pa je utemeljeno na številu otrok, ki so v šoli in sicer v starosti med 6 in 10 let. Gre za razliko med porazdaljevanjem denarja, in upravičenostjo otrok. Upravičenost otrok je veliko širše zastavljena. Tu gre za dve različni stvari. Potem pa še konkretno vprašanje, ki ga je zastavila kolegica iz Hrvaške. Mislim, da smo z hrvaško delegacijo v svetu že stopili v stik. Pojasnili smo tudi, da bomo Hrvaški zagotovili ovojnico v ta namen. To je logično. Hrvaška je postala članica kasneje. Uh, in to nikakor ne pomeni, da ni upravičena do finančnih sredstev. Še zadnja točka. Zgodovinsko merilo. Tega smo vedno porabljali za porazdeljevanje sredstev med državami članicami in to merilo velja zgolj za mleko. Pri sadju in zelenjavi pa komisija pravi, da bi morali upoštevati število otrok. Predlagali smo mešanico različnih meril. Zakaj? Zato, ker že obstaja mlečni sistem, ki jo veljavi že zelo dolgo časa, da bi sedaj na vrat na nos uvajali merilo, ki temeli na številu otrok, bi na področju mleka povzročili precejšen razkorak in razkol. Hvala. Hvala lepa. Se prevečujem, da smo v naglici in da sem malo pritisnil časovno na vas. Gospod Rabila, minutka za vas. Ja, gospod predsednik, ena minuta, se bom potrudil. Vesel sem, da komisija ustraja na pravni podlagi člen 43.2. Ne bom odgovarjal na vprašanje vseh kolegov. Vesel pa sem, da so šle pripombe v isto smer, kot sem jo sam obral, ko gre za izobraževanje, da tu ne gre v okviru te scheme zgolj za porazdeljevanje komisije enakega mnenja. Tako da, gospod predsednik, hvala lepa, hvala vsem za te korisne prispevke. Švetni vas ženkuje, pan posustav. Hvala lepa, čudovito. Zato, da ste bili tako kratki, gotovo bomo o tej temi še govorili. Tako, sedaj pa naslednja točka. Že včeraj smo se pogovarjali s predsednikom osmerevalnega znanstvenega odbora za svetovno razstavo Milano Francem Fischlerjem. Danes pa bomo nadaljevali to razpravo. Spomnili se boste, da je gospod De Castro predlagal, da bi povabili osebnosti k nam, ki bi bile sposobne predstaviti nove zamisli, ki bi lahko obogatile te svetovne razstave. Ta razstava je pomembna za Evropo in za vse svet. Danes smo povabili zelo ugledno osebnost profesora Rikarda Valentinja. Na veliko področjih je bil dejaven v različnih odborih mednarodnih organizacijah. Dobite kar tako besedo, prosim, gospod Valentini. Good morning, everybody, and, uh... Dobar dan vsem. Hvala lepa, gospod predsednik, za predstavitev v imenu naše univerze. Bi se vam rad zahvalil poslancem v Evropskem parlamentu. To je dobra priložnost za nas, da vam predstavimo milanski protokol za misli, ki tiče za tem in poziv k delovanju skupnost mejanskega protokola hitro narašča, računamo na to, da bo veliko organizacij, ki je že podpisalo mejanski protokol, prišlo iz civilne družbe. WWF, na primer, to je zelo znana organizacija, Save the Children in tako dalje. Več kot 5000 posameznikov državljanov tudi imamo, ki so že podpisali posamezno individualno ta protokol. Torej, to število narašča in zelo smo veseli, da lahko sedaj ta protokol tukaj predstavimo. To je zelo aktualna razprava. Globalno gledano, v kmetijsko-življenjskem sistemu smo v katastrofalnih razmerah. Prebivalstvo narašča prek meja trajnosti prehranjevanja ljudi, sedaj se že skoraj 7 milijard in do leta 2050 nas bo predvidoma 9. V zadnjih 50-60 letih se je zgodilo največ. Podvojili smo število prebivalcev od 50 let. In to je trend, ki narašča. Torej se moramo poprašati, ali bomo uspeli nahraniti vse te ljudi. V preteklosti je to šlo poskušali smo nahraniti ljudi. Sedaj pa lahko rečemo, da kar se tiče okolja, kar se tiče virov, se soočamo z zelo velikimi izzivi. Bomo uspeli nahraniti vse ljudi, če se ogledamo pritisk urbanizacije podnebnih sprememb, ki pritiska na nas. Okrog 80 odstotkov ljudi leta 2050 bo živelo na urbanih področjih. Torej so razmere kritične, potrebno je razmisliti. Pred nami imamo velike priložnosti in eh, svetovna razstava v Milano je tudi evropski dogodek. Imamo to sedaj v Evropi. V svet bo govoril o tem, kako zagotoviti prehrano za vas planet, kako izboljšati naše tehnologije, kako narediti kmetijsko živilski sektor bolj varen, bolj gotov. In seveda želimo iz tega potegniti tudi konkretne rezultate. Ne želimo, da bi Expo Milano 2015 bil samo razstava. Želimo si, da bi nekaj dali tudi za prihodnost. Katera so tista najpomembnejša vprašanja pred nami? Milanski protokol temelji na treh protislovjih glede prehranevanja in hrane. Prvi, prvo protislovje, in to smo slišali pred nekaj minutami v zelo zanimivi razpravi o sadju in zelenjavi in prehranevanju, je paradoks podhranevanja in debelosti. Okrog 800 milijonov ljudi je podhranjenih. Imamo pa tudi 1,5 milijarde ljudi, ki so predebeli ki imajo preveč hrane, kot jo potrebujejo. In so, torej, imajo prekomerno težo. To so težave tudi za, seveda, pričakovano življenjsko dobo. Veliko ljudi umre zaradi pomankanja hrane, zaradi podhranjenosti. Veliko pa jih umre tudi zato, ker je do preveč. Se jim krajša življenjska doba zaradi srčnoželjnih bolezni. Drugo protislovje je glede dostopnosti zemlišč za hrano. To, kar želimo storiti danes eh, s kmetijstvom, je, da zagotovimo hrano za vse. Samo 47 odstotkov zemlišč uporabljamo za pridelavo hrane za ljudi, 33 odstotkov za krmo, za naše živali, 7 odstotkov pa za biogoriva in ta odstotek narašča. Torej, samo razmislek, kakšna je prihodnost kmetijstva, bi naj hranili krave, ljudi, avtomobile, kaj naj storimo. Imamo dovolj zemlje, vemo, da je omejena, imamo dovolj zemlje, da prehranimo vse, to ima seveda velik učinek tudi na prehrano veliko držav v razvoju se sedaj premika od vegetarijanske prehrane k bolj proteinsko bogati. In to ustvarja neravnovesje. In tretje protislovje je, so završki hrane. Želimo eh, zmanjšati revščino, podhranjenost, še vedno pa zavržemo ogromno hrane. 1,3 milijarde ton se vsako leto zavrže to je vsota, ki bi lahko nahranila štirika toliko ljudi, kot jih imamo danes podhranjenih. Ko 30-35 odstotkov celotne proizvodne hrane v Evropi se zavrže, to je gromozansko. In potem gre tudi za izgube hrane. Veliko proizvodov ne doseže trgov v manj razvitih državah, naprimer, še prav posebno. To je tudi pomembno vprašanje. Torej, čeprav, kar se tiče boljšega agroživljenjskega sistema, rastemo, imamo še vedno veliko izzivov pred nami in potrebno bo sprejeti nekatere odločitve. Torej, Milanski protokol je poziv k ukrepanju in temelji na treh glavnih ciljih. Najprej, izkoreninjene revščine in izboljšati način življenja in izobraževanja glede prehranjevanja to pomeni, da želimo se zavezati drugemu cilju, trajnostnemu cilju tisočletja, kar se tiče lakote. In skušamo seveda pokazati vso podhranjenost. Včasih ne zajamemo vsega v statističnih podatkih, želimo to popraviti. Prav tako želimo izboljšati hrano. Ne samo sezonsko, temveč na letni ravni. Včasih pride do obdobi, ko prihaja do pomankanja hrane v veliko revnejših državah in je morda potem, če gledamo letno poprečje vse lepo in prav, vendar pa je pomankanje, sezonsko pomankanje zelo pomembno in to je včasih skrito. Prav tako zagotavljanje izobraževanja, fizične dejavnosti in bolj zdrava prehrana. Drugi cilj je ustvariti okvir za bolj trajnostno kmetijstvo, še prav posebno bi skušali znižati uporabo biogorju prve generacije na 5 odstotkov obnovljivih virov energije, ciljo, ki smo se jih zadali na tem področju. Želimo tudi omejiti finančne špekulacije, naprimer. To je torej svežen, ki ga želimo spodbujati s tem protokolom. Potem pa tretji cilj, konec eh, završki hrane ali saj jih omejiti, cilj je, da bi za 50 odstotkov znižali do leta 2020 završke hrane. To je dosegljiv cilj, če bomo vsi skupaj, civilna družba, podjetja, institucije, vlade, sodelovali. Torej, končno, tukaj imamo podporne organizacije, ki že delujejo, no. prihajajo z zasebnega sektorja, to so civilne organizacije, civilne družbe, zasebne družbe, posamezniki, več kot 5000 torej. Posameznik je že podpisalo to protokol in želimo vas spodbuditi k temu, da si ogledate ta protokol na spletni strani. Na tej spletni strani lahko tudi podpišete ta protokol in začnete razpravljati o tem. Torej, Želimo si ukrepov, razstava je pred nami in želeli bi, da razširite zamisli tega protokola v vaših državah, da bi ponudili več informacij v svojih državah, da bi naša skupnost naraščala in potem nadalje tudi, da premislite, da bi morda prispevali k temu protokolu z vašimi razpravami, z vašim delom še prav posebno v parlamentu, tako da seveda smo na razpolago za to, da na bolj institucionalen način vključimo v to zelo pomembno pobudo tudi Evropski parlament. Vse vabimo torej 3. 4. decembra v Milan, ko bomo uradno ta protokol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 gospod profesor, hvala lepa za to zanimivo predstavitev. Prosimo pa vas, če bi lahko to predstavitev dobili tudi pisno za naše poslance in če bi to zagotovili tudi sekretarjatom. Če imate še kakšen dodatni material, potem bi bili še bolj hvaležni to so resnično zelo, zelo zanimive stvari. Žal, danes ne morajo biti navzoči vsi poslanci v odboru, ker je to zadnji dan tedna za sestanek odbora. Tako, sedaj pa bo dobil besedo tisti, ki je začel s tem celotnim postopkom, gospod De Castro, potem pa boste dobili besedo še drugi. Prosim. Hvala, predsednik Sekirski. Hvala lepa tudi Rikardu Valentiniju za to pomembno predstavitev. Milanski protokol raste, širi se, številna združenja ga podpirajo, vladna, nevladna združena organizacije. Negotovo bo to tudi referenčna točka pri reševanju številnih globalnih izzivov. Če so jo včeraj povedal na srečanju s predsednikom Fišlerjem, ki je predsednik usmerjevalnega odbora, da je pomembno, da se skupaj pogovorimo o vseh teh velikih globalnih izzivih, ki za Evropo predstavljajo tudi veliko priložnost. In Expo 2015 je zagotovo pomembna priložnost za Evropo. Kako nahraniti svet, energija, to so pomembna vprašanja. Že v zadnjem mandatu smo se veliko ukvarjali naprimer z reformo SKP-ja in takrat smo pogosto ponavljali, da bi bilo smiselno proizvajati več z manj verov, ampak kako? Že kolega Des je to izpostavil. Mislim, da imajo azijske države tu sedaj veliko večjo vlogo kot mi, vendar se azijske države bolj usmerjajo v tehnične proizvode. Mislim, da se zavedamo, koliko več hrane potrebujemo za to, da nahranimo vse prebivalce. To vpliva tudi na trg, to vpliva tudi na samo nestanovitnost na kmetijskih trgih, ki je res neverjetna. Včeraj, ko smo se pogovarjali o mleku, smo o tem govorili. Pri mlečnem sektorju je naprimer cena mleka drastično padla, morda bi še pred nekaj meseci bili proti takšnim predlogom. Dejstvo je, da na trgu vlada precejšna negotovost za številne proizvode, kar povzroča težave tudi našim kmetovalcem. Morda reforma, ki smo jo izvedli na področju SKP, enostavno ni dovolj za to, da se soočimo z vsemi izzivi, ki bremenijo kmete in tudi vse ostale na svetovni ravni. Potrebujemo bolj smotrno, trajnostno rabo virov, potrebujemo večjo proizvodnjo in upam, da bomo tudi v Milanu oziroma v okviru Milanskega protokola govorili o tem, na kakšen način lahko bolje upravljamo z omejenimi viri in se sočasno soočimo z pritiski, s katerimi se soočamo. Prihaja do razlaščanja zemlje, do prisvajanja zemlje. Ogromno je še neobdelanih površin, naprimer tudi v Afriki. Večkrat smo se s temi vprašanji ukvarjali tudi v okviru našega odbora. Tako da se mi zdi, da je ta razstava pomembna za vse nas. Naš odbor bo šel junija na uraden obisk v Milano upam, da bomo skupaj z ostalimi kolegi iz ostalih političnih skupin še pred uradnim odprtjem svetovne razstave uspelo pripraviti resolucijo, ki bi jo podprla vse politične skupine. V tej resoluciji bi spostavili vse te ključne izzive. Morda bi lahko še celo začrtali bolj koherentne usmeritve, ko gre za politike, ki jih izvajamo z namenom boja proti vsem tem izzivom. Se pravi, kako zagotoviti boljše upravljanje z omejenimi viri in kako zagotoviti čim boljše delovanje sistema. Hvala še enkrat, gospodu Valentinijo. Čekuje, pani pošte, pani posel. Hvala lepa, gospod poslanec. Gospa Šrajer. Hvala lepa, predsednik. Kratko vprašanje, kar se tiče novih živil. univerza od Tvente je analizirala vse to in zdi se, da resnično nova živila potrebujemo. Naš odbor je včasih nekoliko ukrevo, kar se novih živil tiče, vendar pa ne moremo proizvajati živila tako kot pred leti. Torej imam vprašanje za vas. Omenili ste znanost. Mislim pa, da bi to področje znanosti moralo dobiti še več prostora. Pan posel Hazakamp. Hvala lepa gospa Hazakamp. Priprašam. Priprašam. Um, Hvala lepa. Rada bi se zahvalila našemu današnjemu gostu. Zelo dobrodošlo je slišati takšne zamisli v našem odboru za kmetijstvo. Veliko je vprašanj, ki vam bi jih rada zastavila. Lahko pa vam povem, da je stranka za dobro počutje živali, ki jo predstavljam tukaj. Po nameri podprla zamisli, ki ste jih omenjali. No, pa pridimo k vprašanjem. Zadali ste si ambiciozne cilje, seveda, po mojem, so ti potrebni, vendar pa ne bo enostavno jih doseči. Mar menite, da bi cilje lahko še dosegli, glede na to, da je. Yeah edini cilj SKP-ja povečevanje proizvodnje? Bardzo dziękujemy. Wyczerpały... Hvala lepa. Tako da ste dobili besedo vsi, ki ste želeli. Aha, gospa Šaja, še enkrat. Morda naj še enkrat bolj jasno izpostavim vprašanje. Šlo je za nanotehnologijo. Torej, o tem sem želela poprašati. Äh, Hvala lepa, predsednik. Rad bi se zahvalil, da ste danes tukaj, da ste poročali na pobudo, ki jo je podal De Castro. S tem postopkom lahko začnemo zelo pomembne razprave. Govoril se je o povečevanju proizvodne. V Aziji vemo, da je povečanje proizvodne veliko večje kot v Evropi. Več kot 30 let smo v Evropi imeli samo enodstotno povečevanje pri žitaricah in pri mesu, šest odstotkov. V Aziji pa 385 odstotkov. Kaj želim s tem povedati? Tudi to je potrebno torej izpostaviti. V Evropi potrebujemo učinkovito kmetijstvo. Imamo okoljoprijazno kmetijstvo in če bomo šikanirali kmetijstvo in se bo proizvodna prenašala v Azijo, potem ne bomo imeli več varstva okolja in tudi ne več eh, varstva živali. Se pa veselim, da smo začeli govoriti o tem. Hvala lepa. Hvala lepa. današnja razprava je odlična priprava na to, kako skupno kmetijsko politiko narediti primerno za prihodnost. To je velikanska obogatitev za nas in sedaj imamo tudi boljšo predstavo o tem, pred kako velikimi izzivi se soočamo. Seveda pa moramo določene konkretne točke omeniti tudi v mestnem pregledu skupne kmetijske politike. Tolmači so nam dali še dodatnih deset minut, tako da, gospod profesor, imate sedem, osem minut časa za vaše odgovore. Uh, <laughs> Hvala lepa. Rad bi se zahvalil tudi domačem za prožnost. Vaše vprašanja so seveda zelo dobrodošle. pred dvorano, lahko dobite vse te materijale, ki sem jih predstavljal. Ta sveda znanost je zelo pomembna in to se odraža tudi v protokolu. Najprej prehranska stran, več moramo vedeti o tem, kako lahko izboljšamo prihranevanje in kje so pomagljivosti pri prehranevanju. To je torej pomembno vprašanje. Ekipe naprimer, dela na temo slad, eh, diabetesa, sladkorne bolezni. To je zelo pomembna tema v Evropi in tudi v državah v razvoju. Znanost nam seveda lahko zelo pomaga. Druga plat znanosti pa je, kako ponuditi tehnologije, ki bi zmanjšale vpliv kmetijstva na okolje. In nanotehnologija je morda pomembno orodje za naprimer razdelitev gnojiv kot orode za zniževanje toplogrednih plinov in kot orode za to, kako bi dosegli napredek na tem področju. Odprti smo za to, da se lotimo paradigme vedno večje proizvodne, pa hkrati zagotovimo varstvo okolja. Vesel sem, da ste zastavili to vprašanje. torej imperativ, rast proizvodne in potem dobro počutje živali. V protokolu imamo odstavek, ki je posvečen tudi dobremu počutju živali. Želim, želim podpreti pet pravil za dobro ravnanje živali in to je del protokola, ki se bo uporabljalo kot pravilo na splošno. Opraševanje vedno večje proizvodnje, je svet zelo pomembno. Vendar pa prehranjevanje ne pomeni samo vedno več hrane. Več, moramo se vniti paradigmo, več hrane pomeni več, več proizvodnje pomeni več hrane. Lahko imamo več hrane, ni pa, potrebno, ni pa nujno, da imamo boljšo hrano. Potrebno je torej popraviti celoten prehranski sistem. Ne samo proizvodna hrana na eni strani in prehranjevanje na drugi to je celotna veriga. Včasih je lahko manj proizvodnje pomenilo izboljšavo prehrane. Na tem delamo. Potem seveda spet selitev proizvodnje iz Evrope. In to mislim, da postaje pomembno vprašanje. Tudi to bomo z veseljem upoštevali. Hvala lepa za vse vaše koristne prispevke. Panie profesorze, dziękujemy bardzo. Hvala lepa. Mi se zahvaljujemo tudi vam. Vse, kar ste predstavili, nas je resnično obogatilo in skušali bomo to, kar se da dobro izkoristiti v našem delu v prihodnosti. Hvala lepa še enkrat, hvala lepa tudi pobudniku gospodu De Castru. In to je bila torej zadnja točka na našem dnevnem redu naj povem samo še nekaj. Čisto kratka točka je še pred nami. Namreč sprejetje priporočil, ki so jih izdali koordinatorji obora za kmetijstvo in razvoj podeželja. Torej, kar se tiče sestanka koordinatorjev, in njihovih priporočil ste dobili informacije in če ni nobene pripombe, nobenega govora, potem bo to sprejeto. So sklepi koordinatorjev sprejeti. Naslednji sestanek bo 3. decembra, ko bo z nami novi komisar. Če imate še kakšen predlog glede tega sestanka, se prosim obrnite na vaše koordinatorje. Morda bi potem pred sestankom s koordinatorjem mu lahko posredovali nekaj vprašanj, da bo dobil vtis, o čem ga želimo spraševati. Seveda, predstavitev smo že imeli, takrat smo lahko veliko že poprašali. Vendar pa lepo bi bilo, če bi mu vsaj približno predstavili, o čem si želimo govoriti z njim. Veliko je tem, katerih se želimo pogovarjati z najpomembnejšimi osebnostmi na področju kmetijstva v komisiji. Hvala lepa za odrežbo. Tudi sam se poslavljam do naslednje seje. Hvala lepa, da ste zdržali do konca. Pogosto je pač tako, da je veliko tem na dnevnem redu, tega žal ne moremo spremeniti. Hvala lepa.